Dobro jutro. Dobrodošli na današnjem sestanku. Bomo začeli s prvim srečanjem odbora v letu 2018. Srečno in zdravo novo leto vsem, torej vsem, ki ste tukaj in pa vsem, ki z nami delate vsak dan tekom leta, torej tudi tolmačem mislim, da bo to težko leto, ampak čaka nas veliko dela. Marsika je povezano z geopolitičnim vprašanjem in pa s prioritetami Evropske komisije. No, ampak mislim, da smo si nabrali že kar nekaj izkušenj, to je že četrto leto mandata in sem pripričan, da bomo kostimo izzivu. Torej še enkrat srečno novo leto vam in celotno osebjo malce zamujamo sedaj, ampak sem prepričan, da bomo lahko nadomestili to zamudo tekom sestanka. Tukaj imamo kar nekaj pomembnih točk na dnevnem redu, nekaj uglednih gostov. Predstavniki SAE ter predstavniki odbora regije. torej Ekosok in pa odbor regije sta zelo pomembni instituciji. To nista samo posvetovalna organa, ampak tudi dejansko ti dve instituciji vplivata na izvajanje naših odločitev. Torej, odločitev, ki jih obravnavamo v tem odboru. Vaši nasveti so zelo pomembni za končno oblikovanje in izvajanje zakonodaje vplivate na naša mnenja, na naše pristope. In se zavedamo, da ste tudi v tesnem stiku z ljudmi. Prav tako je pomemben tudi odnos med vašim generalnim direktorjem in pa našim. Prav tako je pomembno, da imamo tukaj tudi predstavnike nevladnih organizacij, ter pa organizacij delodajalcev, delojemalcev. Skratka, vaše delo je zelo pomembno za vse nas. In torej sem bil tudi sam že na vaših odborih, torej odboru regije in pa na Ekosoku, ekonomsko-socialnem odboru. In zato res hvala lepa vsem za sodelovanje. Nekoliko poznaje bomo govorili še o vašem mnenju in pa o naših stališčih s tem v zvezi. Ampak najprej pa gremo na dnevni red. Najprej sprejetje dnevnega reda. Tukaj imamo tudi predstavnike komisije in pa sveta. Dobrodošli tudi vi. Torej, če nihče ne ogovarja, bomo potrdili tako predlagan dnevni red. Potem naprej jezikovni režim za danes. V 16 jezikih imamo na voljo tolmačenem in ta sestanek se prenaša po spletu. Potem tri. Eh, Sprejete zapisnika za 13. november, 22, 23. november, 29. november, 4. december in 7. december, 2017. To je ponovno standardni postopek, če nišče ne ogovarja, bomo potrdili zapisnike teh omenjenih sestankov. In sedaj smo pri četrti točki. Mladi kmetje, tukaj imamo um, ehm, reformo iz leta 2013, SKP. Nikolaj Kaputo, kot veste, naš poročevalec, naš odbor se odločil, da bo pripravil izvedno poročilo o mladih kmetih. 23. novembra je bil organiziran sestanek in naš politični oddelek je predstavil študijo o izvajanju politik za mlade kmete po reformi SKP iz leta 2013. na takšen način um, je gospod Kaputa lažje opravljal svoje delo. Prav tako smo organizirali predstavitev o istem vprašanju, v glavnem smo govorili o dveh temah. Kot prvo, pričakovanja od SKP in pa tudi zmogljivost pri trenutnih ukrepih SKP za doseganje ciljev. Sedaj pa mislim, da lahko začnemo s konkretno razpravo. 19. novembra je torej um, komisija objavila svoje sporočilo, sedaj pa lahko gremo na razpravo. Vemo, kako pomembni so mladi kmetje, prav tako vemo, kako težka je situacija, ko gre za prenos izkušenj in veščin med generacijami. Vemo, s kakšnimi izzivi se soočajo mladi kmetje. Odbor za proračunski nadzor je tukaj kamen spoti, ki bi lahko rekli. Oni so organizirali srečanje, predstavitev o mladih kmetih in zdi se, da oni mislijo, da se politika SKP ne uveljavlja ustrezno v primeru mladih kmetov. Sam se s tem mnenjem ne strinjam. Mislim, da izvajanje ni problem. Mislim, da je problem predvsej globi. Ne gre samo za izvajanje. Treba je stvari pogledati večplastno torej trajnost, potem dobičkonosnost dela v tem sektorju, potem je tukaj še avtomatizacija, uporaba robotov, tudi to so problemi na dolgi rok. No, pa gledajte, kmetovanje ni neko mehanično, mehanično, mehansko delo. Potem boš tudi nek občutek za zemljo in za delo. Potem naprej, kakovo življenja ter pa storitve, ki so na voljo na podeželju. Torej, potrebuješ infrastrukturo za takšne storitve in za takšno delo mislim, da je treba pogledati širšo sliko, širši kontekst, kot pa se to pogosto počne. No, morda se tukaj nekoliko prehitevam. Morda tukaj posegamo to, kar želi povedati gospod Kaputo. Gospod Kaputo, sedaj pa je beseda vaša. Uh, no, prosim pa, da se držimo postopka, kajti veliko točk nas čaka na današnjem dnevnem redu. Torej, če boste govorili, prosim, da ne govorite predolgo. Ampak se to ne velja za poročevalca. Bi bili pa vseeno hvaležni, če ste lahko kar se da kratko in jedrnati. Gospod Kaputo, oziroma gospod Eglon, še nekaj. Torej, čas za govor, koliko je to? Ali bo to posalo tam na zaslonu? Kakšen je čas za govor? Ja, torej, kratko in jedrnato, pa kako kratko in jedrnato? Prosim, dajte nam neko usmeritev tukaj.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 No, sedaj bomo začeli s to razpravo o mladih kmetih. To je dober začetek novega leta v našem odboru v EU. Samo šest odstotkov um, kmetov je mlajših od 35 let in samo manj kot polovica je mlajših od 55 let. O tem moramo sedaj govoriti pri tem poročilu. Uh, Sedaj želimo posredovati informacije, tako da bomo vedeli, kaj se dogaja z ukrepi za pomoč mladih kmetov, sploh v okviru SKP. To je sedaj prvo izvedeno poročilo, kom agri, in veliko čast mi je, da sem odgovoren za to poročilo. Podatki iz poročila temelijo na študiji, ki jo je naročil odbor za kmetijstvo in sicer je študija z naslovom Mladi kmetje um, po reformi SKP 2013. Kot rečeno, 23. novembra prejšnjega leta smo videli to predstavitev. Na podlagi informacij in pa na podlagi poročila računskega sodišča sem pripravil več priporočil za to, da bi izboljšali trenutne podporne scheme in pa da bi pomagali mladim kmetom pri obravnavanju glavnih ovir in pa izzivov za njih. Imajo torej težave pri dostopu do kmetijstva. Omenil bi pet ključnih točk. To bo povzetek celotnega poročila. Bom poskušal biti kar se da kratek. Najprej financiranje. Treba izboljšati torej, podporo za mlade kmete in treba izboljšati Um, maksimalne ravni nacionalnega financiranja nad 2 odstotka, tako da bi omogočili generacijsko prenovo. Prav tako mislim, da moramo prenoviti tudi zgornjo mejo za dostop do podpore, tudi na to pet let um, po vzpostavitvi kmetijskega gospodarstva. In potem naprej še treba uh, pogledati, ali lahko uh, tudi prilagodimo obrestne mere za posojila za nove prišleke v sektor. Potem se govori še o sodelovanju z EIB in pa evropskimi investicijskimi skladi, tako da bi imeli poseben mehanizem, ki bi pomagal mladim kmetom po državah članicah. Potem druga pomembna točka, upravno breme. Tukaj se odvrača um, od sprejete posebnih ukrepov SKP za um, mlade kmete potem naprej dostop do posebnih schem in pa schem za razvoj podeželja. Te scheme se zdijo zelo, zelo kompleksne in zapletene, sploh za tiste, ki niso seznanjeni s plačilnimi schemami, so te scheme zelo zapletene. Potem naprej dostop do zemlišč in pa boj proti nezakonitmu pri, prilaščanju zemlišč. To je problem v Evropi sedaj se je problem še zaostril zaradi trenutnih schem neposrednih plačil. Moraš vsaj v določenem meri uporabiti zemlišče, če želiš dobiti denar in subvencije so zelo vezane na koncept lastništva. Torej, trenutno imamo kmetje, trenutni kmetje, spodbude za to, da ohranijo dostop do zemlje, tako da še vedno lahko dobijo subvencije. Ni pa nobene spodbude za to, da se uh, dejansko bolje uporablja ta zemlja. Zato je treba povečati samo dejavnost na zemlišču in šele potem, če obstaja dejavnost, potem bi moral dobiti kmet subvencije. Prav tako morajo biti subvencije vezane na rezultate, naprimer na to, da nekdo proizvede nekaj dobrega za naravo ali pa za ljudi. Potem naprej še definicija aktivnega kmeta. Potrebujemo jasno predelitev, ker je to lahko potem pomaga pri generacijski obnovi in lahko izboljša strukturne spremembe, prav tako bo mobilnost večja. Prav tako pozivam k zakonodajnim okrepom, tako da bi zagotovili, da bi imeli nacionalne načrte za mobilnost zemlje in pa za uh, boljše načrtovanje. Prav tako je treba še enkrat prenoviti izvajanje ukrepov, ki bodo dali spodbudo starejšim kmetom, da ti prenesejo svoje kmetije na mlajše kmete. Tukaj mislim predvsem naprimer, na scheme za shodno pokojevanje ali pa druge podobne scheme ali pa opcije. Prav tako so tukaj še druge možnosti, naprimer partnerstvo, skupno kmetovanje, dogoročno licenciranje, sporozume med kmetijami ter pa regionalne organizacije, ki bi spodbujale k matching storitvam, torej nekakšno povezovanje, usklajevanje med eh, eh, kmeti. Naprimer, storitve za mobilnost zemlišč so že takšen primer scheme. Potem naprej, poklicno izobraževanje in sposabljanje za podeželje, to mislim, da je tudi zelo ključno vprašanje. Te dejavnosti je treba na novo pregledati in izboljšati. Prav tako moramo to podkrepiti z več sredstvi iz proračuna. Prav tako treba omogočiti boljši, bolj enostaven dostop do Evropskega socialnega sklada za to področje. Naprej, kmetovanje, tehnologija in pa podjetniške veščine, kot je trženje in pa komunikacija ter pa finančne veščine. Vse to treba medsebojno bolje povezati. Potem naprej, inovativnost. Uh, inovativnost je ključna, če želimo, da se bo naše kmetijstvo razvijalo, če želimo okrepiti sodobne kmetijske tehnike in prakse. To mislim, da bo pomenilo, da bo kmetijstvo bolj privlačno in zanimivo. To bo potem pritihnilo več mladih v kmetijstvo, kmetovanje. Prav tako je treba tudi podpirati inovativne in digitalne tehnologije v kmetovanju in spodbujo komisijo k temu, da se to pošteva pri naslednjih razmislekih o skupni petijski politiki. To so glavne točke iz mojega poročila, to seveda je pomembno poročilo in pokriva ključna vprašanja. Prav tako bo vključevalo vse politične skupine in pa njihovo delo. Sem odprt do sodelovanja z vsemi, ampak samo nekaj, gledajte, 19. januar je rok za predložitev amatmajev. 23. aprila pa bomo glasovali v našem odboru. Hvala. Dziękuję, panie pošle. Jeszcze chciałbym dodać. Hvala. Samo nekaj bi še dodal. Tudi poročevalci v senci boste dobili po dve minuti, ker ste tudi vi veliko prispevali k delu gospoda Kaputa. Gospod Hatoma, poročevalec v senci. Dve minuti, če se da. Lepo prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala pročevalcu za odlično pročilo. E, veliko truda je vložil to. Mislim, da je to odlična podlaga za nadaljno razpravo. Izpostavlja pet ključnih točk. Na zelo strukturiran način to mi je zelo všeč. Nasplošno mislim, da moramo pročiti to, kako bomo pritegnili mlade kmete k kmetovanju. Zato mislim, da je ključno da se osredotočimo na inovacije ter pa na nove izzive pred nami. Zato mi je všeč, da je te tehnologije vključil poročilo. Potem naprej tudi usposabljanje. Treba je povezati stare in pa nove generacije, torej v partnerstvo jih je treba povezati, tako da bo, mislim, da ta prenos med generacijami je tako lažji, bolj enostaven. Potem upravno breme. Predlogi komisije sem všeč sedaj, da, eh, torej, da se bolj osredotočimo na same vire. Um, to je, mislim, da ključno za nove mlade generacije. Uh, veliko je novih idej, uh, veliko je motivacije pri mladih nasplošno. Sedaj mislim, da če se sotočimo na te rezultate, potem da bomo omogočili več idej, da se pojavijo. Mladim treba omogočiti, da uveljavijo te ideje v praksi. Naprimer za trajnost, biotsko raznovrstnost, boljša kakovost hrane. Torej, treba je omogočiti okoliščine, ne pa da mi tukaj od zgoraj na vzdolj ukazujemo mladim kmetom, da morate narediti to in to. Mislim, da je prav, da razmislijo o tem sami in uveljavijo svoje ideje. Potem še nekaj, to, kar poročevalec eh, pravi glede trenutne SKP dostop do zemljišč. Mislim, da moramo pozorno pravčiti tudi negativne učinke trenutnega pristopa. Naprimer, včasih um, se zgodijo nekatere stvari, naprimer, da uh, ta plačila na površino tudi potem spreminjajo samo porabo ali pa tudi ceno zemlišč. To je problem in tudi problem za dostop mladih do kmetovanja. Mislim, da moramo res to pregledati. Morda takšen pristop SKP lahko res negativno vpliva na um, dostop mladih do kmetovanja na dolgi rok. Hvala lepa, sedaj pa. Glede, morda po minuto in pol raje kot pa dve minuti, ker ti to je zelo pomembno vprašanje, veliko govorcev nas čaka, gospod Rano. Hvala lepa. To je zelo pomembno poročilo, to bo soblikovalo prihodnost kmetijstva v Evropi. Rad bi se osredotočil na zemlišče. Um, problem za mlade je, da nimajo dostop do zemljišč, pogosto nimajo te možnosti. No, tisti, ki so morda del družine, so morda dobili to zemljišče zaradi dediščine, delovanja, um, torej v družini kot uh, bratje, sestre ali pa kot uh, sinovi. Ampak, če pa nima zemlje v družini, potem pa je treba to zemljo kupiti. Mislim, da je treba tukaj omogočiti različne pristope, ne pa samo, da se neposredno kupi zemljišče. V Franciji zdaj izvajamo različne teste, uh, glede takšnega kupovanja uh, kot nekakšno licenciranje ali pa začasno nemanje zemlje se obstaja kot možnost. Potem naprej še razsipane, tratene z zemljo, zemlišči. Glede, v urbanih območjih mislim, da ne smemo opustiti kmetovanja samo v pridgradnje. Sam živim v predmestju in vem, kakšen je pritisk. Nekateri želijo zgraditi nove stavbe, naprimer, in potem želijo zato porobiti kmetijska zemlišča. To ni prav in mislim, da bi morala nacionalna zakonodaja tudi v teh območjih zaščititi kmetovanje. To so zelo um, problematične točke in mislim, da moramo biti zelo previdni pri teh vprašanjih. Potem pa še infrastruktura uh, pri kmetovanju. Naprimer, nekdo želi postaviti zemlji, železnico ali pa cesto ali pa letališče in pri teh trasah moramo biti zelo previdni, tako da ne bi preveč posegali v zemljišča po nepotrebnem, ker to potem škodi kmetovanju. In še nekaj mislim, da moramo tudi uh, pritegniti mlade kmete um, k sektorju, tako da je mogoče na drugi način kmetovanja, bolj naravne pristope k kmetovanju hvala za ta komentar. Samo nekaj. Gledajte, v naši državi smo imeli določeno praho v um, predmestnih območjih, torej nekaj zemlje se je dalo na stran samo, samo zato, da bi zgradili nove stavbe ne, za vse skupaj 150 milijonov ljudi. Uh, tako so omogočili kapital, torej, ja, 150 milijonov, res milijonov sem mislil. Torej, tako so želeli pritegniti kapital. To je torej zelo pomembno vprašanje. Uh, samo toliko kot pripomba gospod Santa. Fak. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kmetijstvo se sooča z več izzivi. In ena od teh težav je tudi tekmovanje z gradbeništvom. Kot je povedal gospod Kaputo, so kmetje generacija, ki se stara in zato je treba kmetijstvu pritegniti tudi mlade, mlajše od 35 let. Čestitam gospodu Kaputu za to poročilo, ki govori o generacijskem obnavljanju kmetov ne moremo si zamišljati podeželja brez kmetom in storiti kmetov, storiti moramo vse, kar lahko, zato da bomo ohranili to dejavnost, da bomo pritegnili mlade, da bodo videli v tem eh, ekonomske in socialne koristi. Strinjam se z omnibusom in s predlogi kolege Kaputa, še posebej ko gre za odpravljanje upravnih ovir za mlade pri prvem odprtju kmetijskega gospodarstva in pa sprijetje spodbud za to, da bi čim, pritegnili čim več mladih kmetov. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo. Eh, zelo pomembno področje. Eh, podpiram to, kar je zapisano v poročilu in te ukrepe, ki pomagajo k eh, dvigu aktivnosti na področju kmetijstva eh, za mlade kmete, tudi upokojevanje se mi zdi eh, zelo primerno ukrep, kaj ti olajša ta prenos na mlajše generacije. Ocenjujem, da je omnibusov tudi cela vrsta dobrih rešitev, vendar da potrebujemo nekaj več, če želimo zagotoviti prihodnost mladih, kajti mladi bodo ostali na podeželju, če bodo imeli primerljiv prihodek in primerljivo kvaliteto življenja. In če želimo to zagotoviti, se moramo zavedati, da bo v kmetijstvu vedno manj delovnih mest zaradi večje učinkovitosti in ključne omejitve, ker enostavno ni več zemlje, kot jo imamo na razpolago. Zato je nujno iti v smer eh, diverzifikacije poklicov tudi na podeželju, na kmetijah, E, osnova za to so široko poslovne povezave na podeželju zagotovo, to je prva infrastruktura, ki jo rabimo, potem pa ta diverzifikacija, bodi si znotraj kmetijstva z dopolnilnimi dejavnostmi, kot so, ne vem, izdelava sira, suhomesnatih izdelkov, turizem, predelava doma, Povdarek pa dam tudi socialnim storitvam na podeželju, kako te kmetije vključiti tudi v, odprav, v sodelovanje pri starajoči populaciji, mobilnost na podeželju, decentralizirana energetika. In vse to sva skupaj s Tivorjem Šanjem tudi zapisala v Preparatory Action okoli Smart Villages in ravno na to temo bomo 13. aprila na Bledove Sloveniji govorili skupaj s Tivorjem Šanjem, še trije komisarji, gospa Eh, bulčeva iz slovenije gospod hogan in pa gospa gabrielova in mislim da je prav da na podeželje v kontekst razvoja in eh, ohranitve mlade populacije pritegnemo tudi druge sklade poleg med prvega stebra programa razvoja podeželja še socialni sklad kakor tudi eh, druge kohezijske sklade Pani poseł Petr, żeby państwu pomóc, to ja podnoszę dużą samo nekaj, gledajte, tukaj ima to kladivce. Torej, res prosim, eh, gledajte mojo roko. Če žel, želim um, dvigniti roko, torej to nekaj pomeni. Izvješču, koje je uh, izradio in također želim. Uh... Hvala lepa, Kaputo, za odlično poročilo. Tukaj mislim, da moramo omogočiti to generacijsko prenovo. Mislim, da ta prestop, ta prehod eh, starejše na mlado generacijo poteka zelo počasi. Seveda moramo misliti tudi na starejše kmete. Naprimer, nekateri upokojenci, ki so bili prej kmetje, prej imajo sedaj zelo, zelo nizko pokojnino. In moramo misliti na mehanizem minimalnih pokojnin. Torej, nekateri so celo življenje proizvajali hrano in treba misliti na njih, tako da ne bodo živeli v revščini, potem ko so starejši. Zato bi radi pozvali komisijo, da razmisli o obljubah glede obrestnih mer. 8 odstotkov vrestna mera za posojila za kmete na Hrvaškem. Sveda so naše izhodišne točke različne in ne moramo biti konkurenčni pod takšne pogoje. Potem čestitam kolegu Desu. Petletno obdobje za nepovratna sredstva za kmete. To je pomembna ideja. Tudi računsko sodišče je dejalo, da moramo razlikovati med mladimi kmeti in prnovimi prišljiki. Hvala. Gospod Andrew. Hvala. Najprej hvala lepa gospodu eh, Kaputu za odlično delo in za odlično poročilo. Štiri pripombe tudi glede predlogov sprememb pri tem poročilu. Najprej dostop do pomoči. Tukaj mislim, da moramo mladim kmetom uh, eh, mogočiti boljši dostop, ampak trenutne scheme niso zavezujoče v vseh državah. Mislim, da moramo to napraviti zavezujoče, torej, tako da bo dostop boljši in da bomo imeli uh, Eh, progresivno uh, izvajanje tekom časa. Potem bi se navezal na to, kar pravi gospod Petir glede upokojevanja. Ja, to je tudi povezano torej, z um, novimi ukrepi in mislim, da, uh, eh, gledajte, um, če se nekdo upokoji, potem je to treba poskrbeti tudi za to, da bodo mladi dobili na ta račun več nove zemlje.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 porazdelitev pomoči se izvaja glede na zgornjo mejo ali pa glede na um, neposredno zaposlovanje. Um, to mislim, da je dober pristop in v tem poročilu moramo to omeniti. Pa še nekaj, skoraj da končujem. Mislim, da seveda moramo poskrbeti za to, da bodo um, mladi ostali na kmetijah, ampak um, moramo tudi poskrbi za večjo varnost pri kmetovanju. Ker ti v zadnjih eh, reformah smo zelo stvari deregulirali, vse smo liberalizirali v celoti in to ni v redu. Mislim, da moramo ponovno vzpostaviti več javnih predpisov, če želimo torej zagotoviti več eh, varnosti za kmete. Potrebujemo boljše okolje za kmetovanje. To se lahko stori tudi preko boljšega izobraževanja, ter pa glede mobilnosti kmetov. Mislim, da v Evropski uniji moramo spodbujati mobilnost, tako da se tudi izmenjujo dobre prakse prek regij, prek držav članic. Torej potrebujemo strezno mrežo, tako da bomo bolje izmenjavali izkušnje. Gospod Vajc. Lepo pozdravljeni. Govoril bom v imenu pročevalke v sence Marije Hojbor. Rad bi se najprej zahvalil gospodu Kaputu. Predlagamo nekaj točk. Predlagamo, da bi razlikovali med novimi kmeti in pa med mladimi kmeti. Za te potrebujemo različne spodbude. Potem pa imamo tudi predlog, da bi upoštevali okoljski prispevek novih gospodarstv vpliv na podnebne spremembe, izboljšanje tal, varstvo živali. Osredotočiti se moramo na to, ko podeljujemo spodbude in pa sredstva. Treba je sprejeti ogromno ukrepov za izboljšanje skupne kmetijske politike, kot naprimer cilje pri posojilih in pa izboljšanje tal in pa preprečevanje propadanja tal in pa kmetov ali pa tudi naprimer, da bi močneje podprli sredstvi prvih 20-30 hektarjev. To bi veliko, s tem bi veliko prispevali k izboljšanju življenja na podeželju. Najlepša hvala. Gospod Lepen. Najlepša hvala, spoštovani kolegi. Po mojem mnenju je to vprašanje izredno pomembno. Zato je dobro, da smo s tem začeli leto. Zahvaljujem se poročevalcu in poročevalcem v senci. Komisija sedaj pripravlja novo finančno perspektivo. Zaradi tega moramo premisliti možnosti vključevanja vseh pomembnejših vidikov v nov svežen. Kako bomo vključili tudi razsežnost mladih kmetov v ta svežen? Vse, kar bomo storili danes, bo vplivalo na prihodnost vemo, kaj se dogaja v kmetijskem sektorju, vemo, kakšne so razmere za mlade kmete. Govorimo o današnji situaciji. Če bomo sprili ukrepe, bomo situacijo spremenili. Če pa ukrepov ne bo, bomo še naprej samo govoričili pogledati, je treba razliko in vrzeli med prihodki v industrijskem in eh, kmetijskem sektorju. Razlike so 50 odstotne in mladi se tega zavedajo. V Evropi imamo visoko izobražene ljudi. Mladi, ko zaključijo srednjo šolo, se odločajo, za kakšen poklic se bodo odločili. Zakaj bi se odločili za kmetijstvo, če je dosti lažje priti do poklica drugot? Mladi pa, ki podedujejo gospodarstvo od staršev, imajo lažje pogoje, za druge pa je dosti težje. Treba je sprejeti temu primerne ukrepe v NOSKP, gospod Ednju. Najlepša hvala. Poročilo kritizira plačila iz prvega sredstva glede plačila na površino. To podpiram. Podpiram tudi to, da želi ta odbor pritisniti na države članice in da naj te spremenijo svojo zakonodajo. To je stvar držav članic. V preteklosti sem že predlagal, da bi za upokojitev lahko namenili sredstva iz prvega sredstva za prvih pet let, potem pa ti kmeti ne morejo več sprejeti nobenih eh, sredstev in subvencij. S tem bi škodovali naslednjim kmetom, ki nasledijo to gospodarstvo. Sam ne verjamem v sposobnost Evropske unije glede ocene finančnih zadev. Veliko krat se zmotijo, ko gre za proračun, ko gre za obvezno usposabljanje. Vsakdo, ki se loti kmetovanja, se mora za to izobraziti. Če pa situacijo ocenimo s tem, da odkljukamo določena vprašanja, potem škodimo poklicu. Veliko krat to opisujemo kot poklic, gre pa za poslovanje. Lokalne banke so tiste, ki najbolje razumejo, kaj je najboljše storiti na podeželju za kmete. Javna sredstva pa bi namenili za jamstva za ta posojila. Mladi nimajo dovolj sredstv obrta oziroma premoženja, da bi lahko dobili posojilo. Ne spomnim se, kako se temu reče. Torej, če bi vlade dale določeno jamstvo za posojilo za mlade, bi s tem resnično lahko pomagali. Na Novi Zelandiji imajo različne pogodbe glede deljenja zemlje, živine in tako dalje. Lahko bi se lotili tudi takšnih možnosti. Moramo olajšati tudi upravno breme. Gospa Iranc. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Strinjam se s kolegi glede tega, da je to poročilo zelo pomembno. Rada bi se zahvalila gospodu Kaputu za opravljen trud. strinjam se s tem, kar predlaga, vendar pa me nekatera vprašanja skrbijo. Še posebej, ko gre za to, da moramo povečati in res je, da obstaja težave z zemlišči, da je treba povečati dejavnost za sprejemanje subvencij, S tem mislim, da bi vplivali na sektor in ustvarili nekakšno vzdušje negotovosti. To ne bi bilo dobro. Zato sem tukaj malce zadržana. Po zadnji reformi z uredbo Omnibus smo dobili na voljo nove ukrepe za izboljšanje dajanja subvencij za mlade kmete treba je pogledati, kako bomo razvili te ukrepe, ki jih že imamo znotraj omnibusa, preden se lotimo novih. V komunikaciji komisarja, ki smo jo dobili 29. novembra, govori o generacijskem obnavljanju in to je res pomembno. Vendar pa je treba upoštevati tudi, da bo prišlo do krčenja proračunskih sredstev v skupni kmetijski politiki. Zato moramo biti zelo previdni, da se ne bomo zmotili in eh, da ne bomo vseh jajc položili v isti koš. Hvala lepa prosil bi abyś mi Hvala lepa. Prosim vas, da tukaj v tem odboru ne govorimo o krčenju sredstev. Tega ne želimo slišati. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej bi se rad zahvalil Nikoli za odlično poročilo popolnoma podpiramo vsa priporočila, predloge, še posebej pa priporočilo, da povečamo mejo financiranja nad 2 odstotka. Radi bi olajšali tudi dostop do zemljišč za mlade kmete. To je zelo pomemben izziv. Zemlišča so postala predmet špekulacij in eh, ne predstavljajo več način preživljanja rad bi tudi omenil geografska območja, ki so omejena in zaposlen še posebej v gorah. Tam je kmetijstvo zelo težavno in eh, kmetijstvo predstavlja eden, eno od možnosti za preživitje. Tam moramo pogledati tudi infrastrukturo in uh, druge storitve. Za mlade v gorskih območjih bi morali uvesti določen koeficient ali žilnik za to, da bi lahko tako povečali subvencije za mlade kmete v gorskih območjih, da bi upoštevali število um, živali, veliko zemljišč in tako dalje. S tem bi dali veliko podporo kmetovalcem, ki delujejo v težkih okoliščinah. S tem bi poudarili tudi socialno vlogo in pomembnost ohranjanja kmetijstva gorskih območij. Imam še več predlogov, vendar pa jih bom uložil v pisni obliki, gospod Flenega. Najlepša hvala za zelo zanimivo poročilo. Najpomembnejše je v katerem koli poklicu ali dejavnosti, da se lahko s to dejavnostjo preživljajo. Za mlade velja enako, zato moramo pogledati, kako bi lahko to omogočili. Imamo nekaj zelo pozitivnih sprememb v omnibusu. Dobro smo sodelovali s poročevalci v Senci, vendar pa imamo še vedno situacijo, kjer imamo kmetovalce, ki delujejo za določen čas in eh, da če so delali več kot pet let, so izključeni iz scheme subvencij. Treba je upoštevati tudi zgodovinske dejavnike. Takšna situacija je, ima, je naprimer na Irskem. Če bomo dajali tisoče evrov za kmete, ki imajo zemlišče, se pa s kmetijstvom ne ukvarjajo, ne bomo spremenili ni česar. Na Irskem zaradi varčevalnih ukrepov in zaradi obveznega plačevanja posojil imamo zelo težko situacijo. Če sedaj živite na podeželju, ne boste pravočasno prišli v bolnišnico, če dobite srčni infarkt, nimamo širokopasovnega interneta, ni dostopa do šol, do bolnišnic, do zdravstvene oskrbe. V takšnih okoliščinah živijo ljudje na podeželju na Irskem. celotna ideja pokojevanja starejših, da delo nadomestijo z mladimi, je dobra ideja, vendar pa moramo najprej poskrbeti za to, da kmetijstvo postane dobičkonosno. Zakaj bi kmetje morali biti dokačni od drugih? Želijo se enostavno samo preživljati. Poročevalci v senci so dobili dovolj dela. Najprej ste rekli, da imamo dve minuti časa, potem ste to skrčili na mito in pol. Naši prispevki so manj pomembni za 30 sekund. To je nedosledno, gospod predsednik. Ma pa racije. Prav imate ko omenjate omejitev časa. Čas teče in eh, vsi želimo čim več povedati, gospod Buda. Vse najboljše za rojstni dan. Najlepša hvala, gospod predsednik. Pozdravljam poročilo gospoda Kaputa, vendar pa. V moji državi potekajo razprave glede tega, da tisti, ki se opokojijo in dobivajo pokojnino države, so izključeni iz scheme subvencij. Vsi, ki so pokojeni, ki dobivajo pokojnine, naj bodo to državne ali zasebne, dobiti dostop do subvencij veliko krat so pokojnine omejene in zelo nizke, še posebej v vzhodnoevropskih državah. Ko pa gre za koncentracijo zemljišč, ta problem je zelo prisoten, še posebej v Romuniji. S tem mladi ne dobivajo dostopa do zemljišč. to povzročajo predvsem tuja podjetja in velikokrat eh, subvencije na hektar končajo v rokah teh tujih korporacij. Treba je zagotoviti tudi določen donos glede na zemlišče in ta donos mora biti, zma produktivnost eh, mora biti pogoj za dobivanje subvencij ne bi želeli izključiti takšnih zemljišč. Gospod Ferrand. Najlepša hvala, gospod predsednik. Seveda se strinjam s priporočili poročevalca glede mladih kmetovalcev. Zelo veliko je zemljišč, ki pa so tudi veliko predraga. Vendar pa je ta opaska po mojem mnenju nepopolna. Bistveno težava je v tem, da rentabilnost kmetijskih dejavnosti ni dovolj visoka. Mislim, da potrebujemo predvsem finančne instrumente in podporo, s katero bomo spodbudili tudi rentabilnost. Ko mladi sklepajo pogodbe z bankami, potrebujejo tudi določeno jamstvo za svojo prihodnost. Mladi, ki danes delajo v kmetijskem sektorju, več kot 50 odstotkov jih ne opravlja kmetijske dejavnosti v resnici. In to je pravzaprav traumatično, v ozadju tega je gospodarski problem in tukaj ni več nobene poti naprej za kmetijstvo. Prav tako potrebujemo tri distributere in pa nekatere ukrepe, s katerimi bomo lahko zagotovili minimalni prihodek za mlade kmetovalce. Hvala. Najlepša hvala, gospod De. Ja, fin... Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Najlepša hvala poročevalcem. Um za predstavitev. Kolega Nuno Melo me je prosil, da se zahvalim tudi v njegovem imenu, je poročevalc v senci in eh, dal mi je tudi svoj govor, vendar ga ne bom prebral, ker če ne bi porabil preveč časa. Pravi, da bodo v ELS uložili nekaj predlogov sprememb, ki so pomembni za prihodnost skupne kmetijske politike osredotočili se bodo na tista področja, kjer je pristojna Evropska unija. Imamo različno situacijo za mlade kmete glede na države članice. Sam prihajam z Bavarske in tam imamo dovolj mladih eh, kmetov. In zato želimo povečati tudi prostor za ukrepanje v državah članicah znotraj omnibusa in v tistih državah članicah, kjer imamo dovolj mladih kmetov, bi morali sprejeti drugačne ukrepe. V Nemčiji imamo takšno situacijo, v drugih državah članicah pa je drugače v nekaterih državah dobijo pokojnino starejši kmete samo takrat, ko prepustijo kmetijo drugim. Če je nekdo starejši od 65 let, pokojnine ne dobi, če kmetijstva ne prepusti in nekateri eh, kmetje ne želijo podariti kmet, kmet, eh, kmetije naprej. Torej, v Nemčiji imamo različne korporacije, kjer eh, zemlišče predajo naprej, v vzhodni Nemčiji pa je drugače, kajti imamo podjetja, ki enostavno kapital kopičijo in zem, kopičijo zemlišča in zato mladi ne dobijo dovolj dostopa do zemlišč. Najlepša hvala, gospod Šamlih. Thank you very much, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu za poročilo Nikolika Putu, Poročilo je odlično, združuje namreč najpomnejše ideje, ki so se porodile v Evropskem parlamentu. Ravno tako vključuje nekaj novih pobud. In ravno to bi rad povdaril. Skupna kmetijska politika je desetletja potekala na način, da smo verjeli, da če bomo kmetijstvu namenili dovolj subvencij, bomo kmetijstvo cvetelo, vendar pa ni tako. In eh, Povdaril bi še enkrat to, kar je povedal že gospod Bogovič, da potrebujemo pameten pristop. In pameten v tem primeru pomeni kako pritegniti mlade na podeželje. Finančne pobude ne morejo rešiti generacijskega problema, vendar pa če vzpostavimo vse potrebne storitve na isto visoki ravni kot drugo, tudi na podeželju, vključno šolami, različne pobude za skupnost, potem lahko dosežemo rezultat, ki bo pripeljal k temu, da se bodo mladi odločili za življenje na podeželju. Veliko krat govorimo o kmetijstvu. Pameten pristop je nekaj novega in ta temelji na kmetijstvu, vendar pa ni izključno stvar kmetijstva. Najlepša hvala. Sedaj pa damo besedo predstavniku komisije, gospodu Njotisu. Najlepša hvala, gospod predsednik. Čisto kratek bom. Najprej bi rad povdaril, kako zelo pomembno je za komisijo vprašanje generacijskega obnavljanja. In kot drugo, večina idej in predlogov v poročilu pozdravljamo in so podobni naši liniji mišljenja. Rad bi podaril vprašanje zemlišč in tudi druga vprašanja, kot so pokojnine, obdavčevanje, nasledstvo, posojila in tako dalje v prihodnosti, ko bomo načrtovali reformo skupne kmetijske politike, bomo morali upoštevati ukrepe na evropski ravni in nacionalno zakonodajo, ki se razlikuje na tem področju, še posebej, ko gre za mlade. Gre za najpomembnejši element, ki ga bomo morali upoštevati, ko bomo pripravili oceno vpliva reforme skupne kmetijske politike. Do takrat pa najlepša hvala poročevalcu in vsem drugim za zelo zanimive predloge. Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo zopet gospodu poročevalcu. Najlepša hvala, gospod predsednik. Na ta zelo natančno sem prisluhnil kolegom. Zelo sem zadovoljen, da bomo skupaj storili vse, kar lahko, zato da dosežemo pozitivne rezultate za ta sektor. V naslednjih tednih bomo kljub nekaterim kritikam lahko dosegli skupno stališče za to, da bomo storili čim več za kmetijski sektor. In še nekaj v zvezi z vlogo zakonodajalca v Evropskem parlamentu. V odboru, še posebej, ko govorimo o mladih, moramo biti dosti bolj velikopotezni. Moramo si zastaviti više cilje. Zato da lahko zagotovimo prihodnost za naš sektor. Gospod Ujtema je govoril o tem, da se moramo sredotočiti na doseganje rezultatov. Gospod Bogovič je omenil pametni pristop v kmetijskem sektorju. Vsi ti dejavniki so bistvenega pomena za dobro delovanje kmetijstva. To je treba povezati tudi z drugimi vprašanji, ki jih bomo obravnavali v naslednjih dneh. Sam bom temu namenil veliko časa, zato da dobimo poročilo, ki bo zadovoljil vse. Najlepša hvala. Najlepša hvala. <clears throat> Rok za uložitev predloga sprem je 19. januar. Zdaj pa gremo na peto točko na dnevnem redu. Od 9. do 13. decembra je bila v Buenos Airesu ministerska konferenca STO-ja. <clears throat> tam je dobila mesto tudi predstavnica odbora za kmetijstvo, gospa McGuinness, kot podpredsednica Evropskega parlamenta in sodelovala na tej konferenci. To je bila odloči, odlična odločitev zaradi tega, ker je dejstvo, da je podpredsednica parlamenta tudi dodala še višji prizvok temu, da je sodeloval odbor. Z nami je gospa McGuinness preko internetne konference poročala nam bo o rezultatih te konference, kako bodo ti rezultati in zaključki vplivali na kmetijstvo. Pisno poročilo ste že prejeli. Dobrodošla, gospa Magines, na današnjem sestanku. Izvolite. Morning, uh, chair, Dobro jutro, spoštovani predsednik. Dobro jutro, kolegi in kolegice. Najlepša hvala, da ste mi izjemoma dovolili, da se udeležim te seje preko video linka, morala sem se udeležiti pogreba v Dublinu. Je pa pomembno, da kolegi zveste, kaj se je dogajalo na konferenci STO v Buenos Airesu. Prvo, kar sem želela povedati, mislim, da bi bila dobra zamisel za to, da imajo koordinatorji tudi predstavnike odbora Agri, tako v smislu neformalnih stikov z našimi trgovinskimi partnerji, kot tudi v okviru formalnih razprav. Čisto na kratko, potekala je parlamentarna razprava o STO in tam sem sodelovala kot podpredsednica Evropskega parlamenta ob otvoritvi in pa ob zaključku. Pogovarjali smo se tudi o vprašanju spolo, o vprašanju trgovine nasploh. Glavno za nas kot za delegacijo pa je bila sama ministrska konferenca. Prav gotovo poslanci veste, da je bilo tukaj več upanja kot pa veliko pričakovanj v smislu rezultatov te konference in če si lahko ogledamo tudi komentarje, komisarja Hogana in pa komisarke Malmstrome po tej konferenci sta izrazila razočaranje na tem, da je bilo doseženega malo napredka. Smo pa vsi pričakovali, da se bo to zgodilo, smo pa seveda upali, da se bo zgodilo kaj drugega. Ena od glavnih težav je to, kako naj nadaljujemo po poti naprej. Najprej nekaj ozadja glede SKP znotraj okvira STO. Mislim, da bi se tukaj lahko sklicevala tudi na razpravo o poročilu kolega Kaputa o mladih kmetovalcih. Situacija v Evropi danes je vezana tudi na priporočila STO glede subvencij. In zastavili sem tudi vprašanje predsedniku kmetijskega odbora tam glede splošne percepcije skupne kmetijske politike. Povedali so nam, da priznavajo, da je Evropska unija spremenila SKP tako, da ne izkrivlja več v tolikšni meri trgovine, zdaj imamo tudi razvezano pomoč. Potem pa smo se pogovarjali predvsem tudi o pomoči za mlade kmetovalce, pri čemer so bile izpostavljene druge vprašanja. Nekatere države članice STO-ja še vedno menijo, da je dvojna raven podpore pretirana in v tem smislu nas še vedno na nek način kritično opazujejo. So pa priznali tudi napredek, ki smo ga dosegli. O katerih vprašanjih smo govorili na sami ministerski konferenci. Tukaj smo si seveda želeli doseči napredek, nezakonite ribolov in subvencije na tem področju, naprimer v primeru ribolova Trske in tako dalje. Tukaj smo slišali kar nekaj spodbudnih besed, podpore. Sicer je bil dogodek precej impresiven v smislu organizacije, logistike, predstavniki držav Latinske Amerike, Južne Amerike, so se zbrali, podpisali so tudi deklaracijo iz Buenos Airesa, sporozumeli so se tudi na bilateralni ravni, oblikovali nekakšen dogovor večstranske narave in to je tudi nekaj, kar ne bi spodbudilo druge večje akterje, Združene države in tako dalje, da bi se bolj vključevali v to. Na koncu se to ni zgodilo. Intervencija Združenih držav bila takšna kot pričakovana. Še vedno sicer podpirajo STO, vendar pa izražajo velike pomisleke glede usmeritve politike STO. In tako smo dosegli precej malo napredka v smislu poročil po tej ministerski konferenci. Konferenca pravzaprav ni bila uspešna in nismo prišli do substančnega dogovora glede katerega koli vprašanja ali točke na dnevnem redu in komisar, kot sem povedala, sta to že pokomentirala. Ločeno v neformalnem delu tega programa smo se pogovarjali tudi o številnih drugih vprašanjih. Filip Oskar je bil eh, z mano in tudi z mano dobro sodeloval v Buenos Airesu. V svojem doseju, v datotekah si lahko ogledate, zakaj je bilo. Neformalna srečanja so bila v veliki meri zelo koristna, še posebej, ko smo govorili o potencijalu za sklepanje trgovinskih sporozumov z Merkosurjem. V Buenos Aires smo se odpravili z določenimi pričakovanji glede tega, da se bo tukaj kaj zgodilo, v smislu sodelovanja na koncu se to ni zgodilo in to sem pravzaprav podprla. Argentina, Brazilija, Urugvaj in Paragvaj so pritiskali k temu, da bi dosegli nekaj napredka, da bi oblikovali nekakšno deklaracijo, vendar pa se moramo zavedati tudi tega, da je Evropska unija precej zavezana k temu, da bi dobili dogovor z Merkosurjem, vendar pa imamo posebne pomisleke tudi na kmetijskem. Uh, odboru glede govedine in pa živinoreje. Francoski živinorejci in irski živinorejci so opozarjali na težave v Buenos Airesu, opozarjali, da je to problematika, ki jo treba najprej rešiti. Zamisel, da bi kmetijstvo povezovali s trgovino na tem zasedanju, mislim, da je to zelo koristna zamisel. Zdaj pa še STO in pa kam je usmerjena STO. Mislim, da bi morali kot Evropska unija okrepiti sodelovanje znotraj STO, a nekateri si želijo to ošibiti. Še posebej to velja za vprašanje, ki zadeva naprimer Indijo, zaloge hrane, prehranska varnost in tako dalje. Tukaj smo si želeli doseči napredek, pa do tega ni prišlo zaradi stališča združenih držav. Veliko je treba še delati v smislu STO-ja e kot institucije in pa strukture. Evropska unija mislim, da je jasno izrazila svoje zaveze, da se to želi storiti. Mi kot kmetijski odbor pa mislim, da moramo skrbno spremljati vse spremembe glede doseja Merkosur in seveda pričakujem tudi vaše pripombe glede tega in stališča. Zahvaljujem se tudi vsem, ki ste se odložili tega sestanka strani trgovine. Upam, da je bila tudi moj prispevek z vidika kmetijstva koristen. Udeležila sem se prvo greba Petra Sadrana, nekdanjega komisarja, pa tudi generalnega direktorja Geta in pa STO-ja nekaj časa. On je imel velike, visoke upe glede STO-ja in tega, kar naj bi STO dosegala, opravljala, kako naj bi delovala in mislim, da bi morali v luči tega še naprej sodelovati konstruktivno kot Evropska unija in poskrbeti za to, da bo STO delovala bolj učinkovita in da ne bo v prihodnosti še bolj ošibljena. Veselim se torej vaših pripomb in vprašanj. Hvala. Najlepša hvala. Upam, da bomo res lahko dosegli tudi vaša pričakovanja in sodelovali učinkovito. Če se držimo teh trgovinskih pogajanj na ravni STO-ja, no, o tem se moramo pogovarjati tudi na odboru za trgovino. Prosim, da se tudi z njimi pogovorite o tej konferenci, o teh vprašanjih. Zdaj ste se pogovorili že z nami. Moramo biti proaktivni in predstaviti tudi trdne argumente, konkretne argumente dokaze in dejstva, zato da nas bodo upoštevali, saj nimajo dovolj izkušenj na področju kmetijstva v tem smislu. Moramo jim torej predstaviti konkretne dokaze in dejstva. Hi. Hello, nice to... Gospa Keto, najlepša hvala. Mary, lepo te je videti, hvala za to jasno poročilo, za ta povzetek. Tekom pogajanj glede Merkosura smo dobili tudi nekaj razkritih informacij, sploh glede standardov za trajnost, pa mladih kmetovalcev. Če ne bi kmetovalci na strani Merkosura lahko delovali znotraj nižjih okoljskih standardov, bi to povzročalo iskrivljeno konkurenčno sliko. Prav tako izhajajo določeni dogovori iz sporov med posameznimi državami, V tem primeru nekateri ukrepi ne bi veljali. Tudi vprašanje krčenja gozdov v Braziliji je v tem smislu zelo kritično, na to tudi slab nadzor pesticidov in zdrave živali. Kako je s to problematiko? Zanima me, kako ne bi okrepili te zaščitne mehanizme v okviru teh pogajanj. Ali je Evropska komisija že napovedala, da naj bi objavila oceno učinka glede morebitnih zahtev za trajnost? Prav tako me zanima, kaj se je zgodilo, ko so številne ne, nevladne organizacije bile prepovedane v smislu tega, da bi se odrežili tega v Argentini. Kaj naj bi se zgodilo v primeru G20 ali je imelo to kakšne posledice? In zanima me tudi, Kakšno je vaš mnenje glede odsotnosti končne deklaracije STO? Zdi se, da je politika in delovanje te organizacije vedno bolj komplicirana in še posebej me zanima, kaj ne bi se dogajalo s tem tudi v kontekstu Brexita. Brexiteri v Združenem kraljestvu pravijo čisto v redu, se bomo pač obrnili drugam, ampak mislim, da bo to politično gledano veliko bolj težavno. Zdaj se moram odpraviti na odbor Ekon, če me tukaj ne bo, ko boste odgovarjali na vprašanje, se upravičujem, ampak vaše pripombe si bodo zabeležili moji asistenti. Najlepša hvala. Seveda vas prosim, da podate te pripombe in vprašanja, to je včasih treba storiti, vendar pa se držite minute in pol. Mer je tudi sama, bi se ti rada zahvalila za to, kar si povedala. Slišali smo, kako zelo pomembno je, da sodelujemo na konferencah in ministerskih srečanjih v okviru STJ tudi za odbor za kmetijstvo evropsko kmetijstvo lahko veliko pridobi, če ne bomo sklepali dvostranskih sporazumov z Mercosurjem, ampak bomo lahko dosegli sporazume znotraj STO-ja ki upošteva naše prednosti in da ne bo prišlo do zmanjšene konkurenčnosti kmetijstva. Dobro bi bilo, da bi imeli samo inicijativna poročila z Merkosurjem eh, o Merkosurju, Avstraliji in eh, Novi Zelandiji. Ampak ne samo to, ampak eh, moramo premisliti o tem, da ne bomo sklepali dvostranskih sporazumov z Evropsko unijo. Pomembno je, da napredujemo v okviru pogajanj z STO-jem, da v njih sodelujemo. Ne vem, če je možno da skupaj z odborom za mednarodno trgovino razpravljamo o rezultatih te konference. Hvala lepa. Gospod Ropa, izvolite. Tim zakaj še naš sekretarijat. Sekretarjat se bo z vami pozoril, pogovoril nekoliko pozneje. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, manau labai gerai. Nalipšė hvala, gospod predsednik. Veselime, da je imel naš odbor predstavnico. Na tej konferenci to je zelo pomembno področje, tukaj se zagotavlja veliko podpore v različnih delih sveta. Želel bi vas opozoriti na dejstvo, da so mednarodni dogovori zelo pomembni. Po drugi strani ko govorimo naprimer o ceti. Pogosto izpostavljamo tudi načelo pravičnosti, ti dogovori morajo biti koristni za vse. Zdaj pa nismo prepričani, da so ti dogovori, ki smo jih podpisali ali pa dogovori, o katerih se še pogovarjamo, koristni za kmete. Da se ne bo zgodilo slučajno to, da bi od tega je imel korist le komercialni sektor, ne pa tudi kmetijski sektor, torej le tisti del trgovine in ne kmetijstvo. Tisti, ki bodo trgovali, bodo morali plačevati više odkupne cene. Potem pa še drugi vidik, konkurenčnost, ko uvažamo blago in dobrine. Mislim, da moramo poskrbeti za to, da se proizvodi dejansko zagotovijo na osnovi istih okoljskih in proizvodnih standardov kot v Evropski uniji. Sicer naši kmete ne bodo imeli nobenih šans v smislu pravične konkurenčnosti. Vidimo, da nekatere države želijo izvažati energijo, ne da bi upoštevali kakršnekoli okoljske zahteve. Vidik konkurenčnosti in pravičnosti je bistvenega pomena. Gospod Flanagan, najlepša hvala, srečno novo leto, Mraid in veliko sreče pri kandidaturi za irsko predsedstvo. Imam vprašanje, ali so podatki iz prvega stebra skladni tudi za pravili STO, ko gre za green boxe. Tukaj naj bi šlo za ukrepe, ki naj bi poskrbeli za odpravljanje izkrivljena trga in te zgodovinske informacije naj bi temeljile na podatkih iz leta 2002. Ali so torej vsi ti podatki usklajeni, tudi s podatki STO, zanima me, kakšno je vaše mnenje glede tega. Najlepša hvala, gospod Agnew. Alright, dobro jutro, srečno novo leto in najlepša hvala za ta dober povzetek, za predstavitev vašega poročila. Moje sožalje. Enostavno vprašanje imam, ali je kdo govoril o protimikrobni odpornosti, o čemer. Uh, naj bi govorili na STO in tukaj govorim v imenu države članice, ki želi preprečiti lastnim kmetom, da nehajo uporab, da uporabljajo ta sredstva. No, zdaj si ne bi želeli, da bi to spodkopavali z drugih strani. Najlepša hvala. Zdaj pa prosim predstavnika komisije, da spregovori v imenu GD Agri. Čisto na kratko lahko predstavim stališče komisije. Seveda smo razočarani zaradi tega, ker niso bili doseženi rezultati na tej konferenci. Proces pred konferenco v Buenos Aires je bil zelo težaven, zato nas to niti ni presenetilo. Delegacija Evropske unije in komisije je bila aktivno udeležena v pripravljanju procesa. Dobro smo bili pripravljeni. Spomnim se tudi predlogov glede javne prevzemene odgovornosti. Glede te odsotnosti konkretnih rezultatov nismo odstopali od argumentov Evropske unije. Praktično gledano lahko potrdimo, da je potekalo dobro sodelovanje med komisijo državami članicami in pa številnimi različnimi parlamenti. Kakšna naj bi bila pot naprej? Prav gotovo moramo poglobljeno razmišljati o naslednjih prihodnjih korakih delovanja STO-ja. GD eh, za STO je govoril tudi o načrtih za to, kako naj bi rešili kmetijsko vprašanje, prav tako moramo razmišljati o novih morebitnih pristopih. Nasloniti pa se moramo tudi na dosežke iz preteklosti, naprimer sklep iz Nairobija, ko gre za strokovno konkurenčnost. Včasih se mora situacija poslabšati, preden se dokončno izboljša. Morda so torej trenutni zapleti na STO-ju nekaj, kar bo omogočilo tudi nove priložnosti v prihodnosti komisarka in pa komisar se že konstruktivno ukvarjata z temi zadevami znotraj pogajanja za STO. E, tukaj želijo zagovarjati seveda interese Evropske unije ter okrepiti multilateralni sistem trgovanja. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa me zanima, ali ima kdo še kakšno specifično vprašanje. No, če kdo ima specifično vprašanje, prosim, da to v pisni obliki napotite na sekretarjat. čas na že preganja, zdaj pa bo dobila ponovno besedo gospa Maginas, ki bo odgovorila na vaše prepombe in pa vprašanja. Najlepša hvala, predsednik, najlepša hvala za vaše prepombe, vprašanja. Filip Boskar je res oblikoval zelo dober dokument, tam imate veliko podrobnosti v razmislek. STO 164 eh, držav združuje in seveda proces ne bo enostaven, to nas ne more presenetiti. Težave nekaterih glavnih akterjev so to, da ne želijo sodelovati v takšni meri, kot bi si želeli. In predstavnik komisije je že dobro povedal, kakšna je problematika, strinjam se s tem, morda se res morajo stvari nekoliko poslabšati, preden se bodo izboljšati. Upam, da že letos. Zdaj pa po vrstem redu vprašanj, ki so bile zastavljene. Najprej Merkosur. Merkosur ni bilo glavno vprašanje te konference, to smo obravnavali v usporednih dogodkih, ko se je delegacija EU pogovarjala s komisijo in pa tudi z nekaterimi nevladnimi organizacijami in pa z kmetijskimi združenji iz Merkosurja. Naš odbor je zaskrbljen zaradi vprašanja standardov, poskrbeti moramo za to, da se bo spoštovalo in dosegalo tudi standarde Evropske unije. Prav tako imamo pomisleke glede konkurenčnosti potem pa še drugi vidik glede tega, da ne bi nevladne organizacije izključili iz tega procesa. Jasno, ni bilo nobenih procesov na kraju tega dogodka, stvari so potekale predvsem miroljubne, ampak kot je povedala gospa Scott Cato, je komisarka izrazila svoje pomisleke glede slabega upoštevanja nevladnih organizacij, moramo jim zagotoviti, da se udeležujejo teh procesov. Na to pa še vprašanje glede tega, kakšna bo povezava med ukrepi STO -ja in pa Brexitom. Predstavniki Združenega kraljestva so bili seveda tudi tam, tudi nekateri naši kolegi iz Združenega kraljestva, ki so poudarili, kakšen bo njihov novi položaj po Brexitu. Njihova stališča smo seveda upoštevali, obravnavali v tej luči. STO, to je seveda jasno, ni tako močno, kot bi morali biti in Združeno kraljestvo je že jasno povedalo, da bo. Uh, ponovno podpisala pogodbo za STO in da bo vse čisto v redu po brexitu. Ampak morda bi se morali pogovoriti tudi o tarifnih kvotah, o dostopu in tako dalje. Tukaj so stvari zelo komplicirane in STO se tukaj ni pripravljeno sporozumeti s tem, kar si želite Združeno kraljestvo in Evropska unija v tem smislu. To je nekaj, o čemer se moramo še pogovarjati. Gospa Müller, tudi vi ste podali nekaj pripomb glede pomembnosti STO-je, lahko se le strinjam z vami, brez svetovne trgovinske organizacije mislim, da bi potekala prava trgovinska vojna. In dejstvo je to, da je eden od eh, kolegov z področja trgovine, gospod Rubek, v svojih pripombah na ministerskem sestanku povedal naslednje. Trgovinske vojne vodijo v dejanske vojne. In čeprav je zelo težko vzpostaviti ustrezen konstruktiven dialog, to je včasih celo boleče, moramo ohranjati dialog zato, da se bomo izognili trgovinskim vojnam, pa tudi bolj resnim konfliktom. Zdaj pa še odziv na pripombe gospoda Flanagana. Tukaj bi želela pokomentirati en vidik predvsem. Kakšno je moje mnenje? zgodovinska veza na plačila, mislim, da obstajajo zaradi tega, ker smo še v času prehoda v nov sistem. Ne moramo nadaljevati z zgodovinsko veznimi plačili tudi v prihodnosti, tega se vsi zavedamo. Skušamo oblikovati nov sistem v okviru nove reforme, ki jo bomo morda dobili v smislu javnega dobrega. Ta sistem mora postati bolj pravičen. Potem pa še green box in pa jamstva. Sama ne moram o tem sklepati, prav tako nimam nobene moči vplivanja na to. Uh, Razvezana plačila, to je pomembno, morajo biti taka, da ne bodo izkrivljala trgovine. Potem pa še Agnew, vprašanje protimikrobne odpornosti, o tem nismo govorili, je pa to zelo pomembno vprašanje, morda nekaj, o čemer bi se res morali pogovarjati v okviru STO v prihodnosti. Na to pa še dva stavka za povzetek, gospod predsednik. Kolegi so govorili tudi o tem, da se moramo povezati z delom odbora za trgovino, to je jasno, to lahko storimo tako kot odbor, kot tudi znotraj različnih delovnih skupin. Kolegi iz področja trgovine so bili zelo odprti za to sodelovanje, zelo so spoštovali tudi mojo perspektivo in mislim, da moramo bolj razmišljati o učinkovitem sodelovanju med odbori, tako da bomo lahko poštevali vse pomisleke. Ko smo se pogovarjali o mladih kmetovalcih in številnih težavah, ki so vezane na ta sektor v nekaterih državah članicah, to so vse pomembna politična vprašanja, ki bodo vplivala tudi na kmetijski sektor v Evropski uniji. Mislim, da moramo spostavljati tesne stike za našimi trgovinskimi kolegi. Zahvaljujem se koordinatorjem, da ste se odločili za to, da me pošljete tja. Upam, da je bila ta razprava koristna, da je bilo to koristno že zdaj in da bomo to lahko uporabljali tudi pri sodelovanju s trgovinskimi kolegi v prihodnosti. Da bomo s takšnimi skupnimi misijami tudi nadaljevali. Najlepša hvala. Želel bi se navezati na nekaj teh sklepnih pripomb, najprej sodelovanje z trgovinskim odborom, to je pomembno, kar lahko povzamemo v tej razpravi, potem drugo, kar je pomembno. Konsolidirati moramo vpliv na vse trgovinske dogovore, ki so bili že podpisani, pa tudi na vse dogovore, glede katerih se še pogajamo. Razmišljati moramo tudi o tem, kako bodo ti dogovori vplivali na kmetijska vprašanja. Pa še tretja pomembna točka ki je, pom, ki je bila omenjena, stabilnost prehranske verige, lani smo si ogledovali že nekatere zakonodajne ukrepe v povezavi s tem. S tem moramo nadaljevati. Pa še krajši zaključek. Mislim, da moramo proaktivno sodelovati z odborom ITRE, IMKO, ENVI, pa tudi drugimi relevantnimi odbori, katerih delo se dotika tudi našega dela. Vse to je vezano tudi na vidike kmetijstva. Moramo poiskati nove kanale sodelovanja z različnimi instancami. Okrepiti moramo svoje povezave, medsebojne stike in vpliv na vseh teh področjih. Glede na to, da smo se že začeli pogovarjati o reformi, naj povem naslednje v ponedeljek, v nedeljo, ponedeljek in torek je potekala velika konferenca o težavni finančni perspektivi po letu 2020. To je bil natrpan sestanek, vsi sedeži so bili zasedeni. Presenetljivo pa je bil končni povzetek ali pa končno sporočilo te konference zelo optimistično glede financiranja SKP v prihodnosti in to je tisto, kar je najpomembnejše, se mi zdi. Tudi podeželska območja bodo imela korist ne le od plačila, ampak tudi od sredstev iz strukturnih skladov. Najlepša hvala, gospa Mginec, da se na, ste se udeležili naše razprave preko video povezave. Hvala za vaš povzetek, prispevke, hvala za informacije, ki ste nam jih predstavili. To je pomembno vprašanje, kot sem povedal, to bomo obravnavali tudi v prihodnosti. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu, šesta točka integrirana statistika na ravni kmetij. Drugi trilog je potekal 12. decembra, takrat nismo prišli do sklepnih rezultatov. Takoj bo dobila besedo poročevalko, gospa. Dančila, ki bo predstavila trenutno stanje, da ne bomo izgubljali časa s tem. Kaj se dogaja torej trenutno pri tem doseju? Gospod Dančila. Najlepša hvala, gospod predsednik. Vam pa tudi ostalim kolegom in kolegicam želim srečno in produktivno novo leto. Žal, res nismo prišli do dogovora v času zadnjega plenarnega zasedanja v Strasburu. Nismo se mogli torej sporozumeti glede tega dosjeja, ki je bil nekoč že tehničen, zdaj pa še bolj kompleksen zaradi člena 12a, ki ga je ogledal svet. Gre torej za varstvo podatkov. Menim pa, da nam je uspelo doseči nekaj napredka, nekaj pozitivnih korakov naprej ampak zaradi kompleksne narave vzpostavljanja medinstitucionalnega ravnotežja nismo prišli do takšnega zaključka, kot bi si ga želeli. Dobili smo zelo strog pogajalski mandat in svet ni bil pripravljen kakorkoli popuščati, sploh pri členih 8 in 9. Obenem se zahvaljujem Evropski komisiji, ki je delovala v zelo konstruktivnem duhu in izrazila tudi veliko prožnosti ter razumevanja za naše pomisleke. Pri tem dosejo moramo biti res fleksibilni, v prvi vrsti. Bolgarsko predsedstvo bi prosila, da se o členih 8 in 9 dobro pogovorijo na svetu. Jasno moramo povedati, da Evropski parlament ne bo sodeloval pri razpravah, dokler svet ne bo imel realističnega pogajalskega stališča. Člen 12. Varstvo osebnih podatkov. To je resnično vprašanje, ki presega okvire statističnih podatkov na ravni kmetij. To je vezano tudi na druge doseje, socialno statistiko in tako dalje. Zato bom sodelovala tudi z drugimi poročevalci Evropskega parlamenta, moramo oblikovati enotno stališče. Pogovarjali se bom tudi s kolegi iz odbora Libe. Moje osebno stališče je, da trenutne določbe v uredbi za varstvo podatkov so ustrezne in omogočajo tudi ustrezne izjeme. Mislim, da člen, ki ga predlaga svet, ni nujno potreben, ni nujno relevanten. Moj cilj je bil zaključiti z obravnavo tega doseja v času estonskega predsedstva, tako bi lahko poskrbeli za to, da bi se pripravili tudi na popise v Španiji, Portugalski in pa v Grčiji leta 2019. Storili smo vse, kar je bilo v naših močeh in še vedno upam, da bomo lahko s tem, da se jim zaključili čim prej. Ne moremo pa tega storiti za vsako ceno, ne da bi upoštevali naše stališče. Lepo se zahvaljujem tudi vsem poročevalcem v senci, pa tudi sekretarjatu za dobro opravljeno delo. Seveda bi si želela zabeležiti še eno zmago za odbor Agri ob koncu leta in pa ob koncu estonskega predsedstva. Ampak žal to ni uspelo. Upam, da bomo konstruktivno sodelovali tudi z bolgarskim predsedstvom, ki nas je spremljalo pri našem delu v lani. Prav gotovo si bodo želeli nadaljevati delo, ki smo ga upravili do zdaj. Najlepša hvala. Dziękujemy pani za włożoną pracę. Hvala lepa za vse delo, ki ste ga opravili. Zahvaljujem se tudi vsem vašim asistentom in osebju. Če ima kdo kakšno vprašanje, pripombo, izvolite, zdaj imate priložnost, da zastavite svoje vprašanje, gospod Dančili. Ne, potem lahko sklepam, da so bile te informacije zadovoljive, da ni nobenih vprašanj. Najlepša hvala, želimo veliko sreče pri nadaljevanju tega dela. Če boste potrebovali našo pomoč, vas prosim, da nas o tem obvestite in da zaprosite za udeležbo v odboru. Najlepša hvala še enkrat. Zdaj pa nadaljujemo sedmo točko. Informacije za sobni komitet v regionu. Ja, na vstempi je bardzo srdečno torej točka sedem izmenjava mnen o prihodnosti SKP s Komisijo za naravne vire odbora regi. Torej, dobrodošli člani odbora regi in ekonomsko-socialnega odbora. To sem sicer povedal že na začetku, ampak še enkrat lepo dobrodošli. Najprej bomo začeli z odborom regi. Gospod Martin Dajnan je tukaj. Je predsednik Komisije za naravne vire. tudi gospod uh, eh, Pročvalskov je tukaj in pa tudi predstavniki nekaterih političnih skupin, gospod Alco Parvi, Ona Petersen, gospod Lohan, Stensen, gospod Panašak in boste tudi vi poznaje dobili priložnost za pripombe. Torej, najprej bom dal besedo gospodu Marti Kanenu, torej menu Komisije za naravne vire odbora regije. Potem pa bom dal besedo poročevalcu Kroj za 10 minut. Potem pa bodo dobili možno še koordinatorji. Koordinatorji eh, iz odbora Agri in iz odbora regije. Torej, po dve minuti boste imeli. Ko se bo konec tega časa približeval, bom začel dvigati kladivce in vam torej kazati, da morate končati. Torej, prosim, gospod. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod gospode, poslanke poslanci. Omenu Komisije za naravne vire, zbor regi, bi se vam zahvalil za to, da ste nas prejeli že drugo leto zapored na tem sestanku odbora tokrat razpravljamo o prihodnosti skupne kmetijske politike. To bo ena izmed glavnih tem na ravni Evropske unije to leto. Prav tako bomo razpravljali o prihodnosti Evrope, kot tudi o prihajajočem financiranju Evropskega proračuna. Vesel sem, da se zanimate za te regionalne in lokalne politike na ravni Evropske unije vsi tukaj, vsi predstavniki odborov, smo politični predstavniki državljanov Evropske unije. Tudi sami smo državljani in poskušamo prevzeti svoj del odgovornosti. Ta del odgovornosti so nam zaupali voljivci. Vsi imate torej določene korenine, ljudi, eh, s katerimi ste v stiku na lokalni ravni, ve, veste, kje so glavno vprašanje na lokalni in regionalni ravni. No, mislim pa, da tisti, ki dejansko delajo v mestih in pa v lokalnih skupnostih, se mora povezati z ljudmi, ki delajo na evropski ravni. Torej, prav je, da se tukaj pogovorimo vsi skupaj. Na splošno se EU sooča številimi težami, naprimer Brexit s svojimi posledicami za financiranje EU, potem vedno večja um, prisotnost euroskepticizma ter pa globalne spremembe, kot potem spremembe ter pa škode za okolje. SKP je ena izmed glavnih politik Evropske unije in ne gre samo za plačila tistim, ki delajo v konkretnem sektorju. SKP se nanaša na zresljivo skrbo s hrano, za varno hrano gre, gre za trajnostno proizvodno hrane, gre za zaposlovanje ter pa gospodarske priložnosti na podeželju. Potem naprej gre za zdravo hrano, biotsko raznovrstnost ter pa podnebne spremembe. Vse to je povezano. Vsemo, kakšne so bile razprave v preteklosti, težko je oblikovati SKP na takšen način, da je všeč vsem. Preden gremo v podrobnosti te razprave, prosim, da gledamo na SKP kot eno izmed glavnih politik, zato da bomo v Evropi ostali skupaj in pa da bomo hočeli našim tisoč regijam ter pa teritorijalnim območjem, da vsi skupaj omogočimo dobre pogoje vsem našim evropskim državljanom. Pri SKP gre za kmetovanje, ja, ampak gre pa tudi za ljudi, ki delajo na kmetijah, živijo na podeželju, ljudi, ki torej lahko delajo um, tam, um, gre za ljudi, ki ne živijo v mestnih centrih v Evropski uniji. Prav tako gre tudi za to, da bomo ohranili kulturno krajino in pa kulturno dediščino v Evropski uniji. Sveda ne moremo uh, iti v preteklost, ampak mislim pa, da je naša odgovornost, da ponudimo boljšo priložnost za vse naše državljane. Par stvari nas zelo skrbi. Sedmo kohezijsko poročilo še vedno gotala večja neravnotežja pri razvoju med eh, podeželjem in pa mesti. Vedno več je tveganja za revščino na podeželju, več kot pa v mestih. Nekateri na podeželju omenijo, da so drugi pozabili na njih, to potem tudi vpliva na njihov euroskepticizem ter pa na določeno ravnanje v teh regijah in območjih. Sveda EU pogodba se zauzema za večjo povezanost in pa koherentnost, ampak mislim pa, da se EU ne osredotoča zadosti na podeželje, ki zaostaja. EU strukturni skladi bi morali biti bolj posvečeni temu, da se preseže ta vrzel. SKP ni dovolj današnja razprava o SKP je zelo pomembna. Obenem pa bi to, pozav, to povezal tudi z razpravo o prihodnosti Evrope. Tukaj ne gre samo za en sektor. Kmetijstvo ni samo gospodarski sektor, to je bistvo našega obstoja. Zato moramo tako ustrezno temu tudi ravnati. Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Hvala zdaj pa poročevalec Gionko. Hvala, predsednik, gospe in gospodje, poslanke, poslanci, kolege. Torej, sem poročevalec za SKP po 2020 v našem odboru in zato sem zahvaljujem za to priložnost, da predstavim naša priporočila priporočila lokalnih in regionalnih skupnosti za prihajajoče SKP. Veliko izzivov nas čaka in prav zato moramo na novo razmisliti o SKP. In to mora biti pravična, trajnostna, solidarnostna politika v prid kmetom, potrošnikom, državljanom in podjetjem. Potrebujemo socialno, okoljsko, politično, teritorijalno legitimnost in mednarodno legitimnost. Če te legitimnosti ne bo, potem ne bomo zagotovili prihodnosti evropske politike SKP. Kaj se danes dogaja? Veliko kmetov prodaja svoje proizvodje z izgubo ali pa ne morejo živeti normalno. Potem prav tako so dobički nepravično porazdeljeni med kmetijami in pa med državami. Prav tako je trenutna politika na škodo narave in pa okolja. Na drugi strani pa je vedno bolj razširjeno industrializirano kmetijstvo. Vidimo, da se proizvodna koncentrira samo na nekatere regije, druge pa ostajajo za nimi. Prav tako nekateri proizvajajo po cenah, ki so niže kot pa cene proizvodne. To se dogaja tudi zaradi proizvajalcev iz eh, tretjih držav mislim, da moramo zagotoviti bolj pravične cene za proizvajalce in seveda tudi kakovostno hrano za potrošnike. Treba je zagotoviti vse ravnotežje. Mislim, da naše kmetije uh, morajo postati še bolj odporne. Zato pogosto potrebujemo ustrezne predpise in pa regulacijo. Mislim, da je bolje, da preventivno ukrepamo, ne pa kurativno res uh, moramo vedeti, kaj se dogaja in um, moramo omogočiti mladim, da se osredotočijo na ta poklic, da, dati moramo možnosti. Sedaj mislim, da je politika takšna, da se manj koristi ljudem, bolj se koristi njenim zarvalnicam pa drugim. Decembra je komisija predstavila določen predlog in dejali so, da je praktično neizogibno, da bo kmetov v Evropi vedno manj pravi, da, da je to nezogibno, ampak mislim, da tega ne moramo kar sprejeti. To moramo sedaj popraviti z nove SKP. Torej, če sedaj uh, predlog omnibus um, bo omogočal večjo fleksibilnost um, in pa drugačna konkurenčna pravila v Evropski uniji, mislimo, da to ne bo zadosti, zato da bi preprečili sektorske krize v kmetijstvu. Zato priporočamo bolj pravično porazporeditev. Porazbor dodane vrednosti, pa marš v sektorju. Vse je treba um, združiti za isto mizo, torej in potrošnike, in proizvajalce, in druge organizacije. Prav tako pričakujemo tudi predlog Evropske komisije za to področje, kajti na konferenci decembra smo dobili nekatere številke in to so res zaskrbljujoče številke. Pet distributerjev um, ima v lasti 60 odstotkov vsega kmetijskega trga in eh, pet industrijskih vratov, prav tako v 13 državah um, raz, razdeljuje 56 odstotkov svojih proizvodov. Zato želimo, da Evropska unija um, naredi več, kajti smo prvi voznik in pa izvoznik um, živil na svetu in zato moramo spremeniti trenutna pravila tudi za uh, mednarodno trgovino. Um, ta pravila so zelo stara torej že iz leta 1974, um, nekatere pravila. Zato se veselimo konference marca, kjer upam, da bomo spremenili mednarodna pravila za kmetijstvo. Potem naprej, neposredna plačila na hektar naj bi torej uredili po kmetijskem sektorju in pa tudi določili nekatere zgornje meje. Sedaj mislim, da moramo pritegniti mlade kmete kmetovanju, ne pa da um, vse poberajo samo velike multinacionalke in velika podjetja. Mislim, da potrebujemo bolj pravično SKP in tudi, tudi potrebuje, potrebujemo drugačne uh, zneske uh, plačevanja na površino. Tega komisija zaenkrat še ni omenila. Potem naprej. Uh, Uh, imamo tukaj 10 milijonov kmetijskih delavcev, ki delajo pogosto za polovični delovni čas, za mizerno plačo. Zakaj? Ker um, nimajo ustreznih pokojev pri zaposlovanju. Prav tako moramo spoštovati vse ustrezne pokoje plačevanja ter um, to izboljšati, ker trenutno številni eh, delodajalci ne spoštujejo socialnih standardov v svojih državah pri tem zaposlovanju. Prav tako mislim, da je problem tudi uh, um, velika avtomatizacija uh, dela in pa tudi uporaba množičnih podatkov, torej nekakšna robotizacija vsega skupaj. Sveda, ja, inovativnost potrebujemo, ja, če to ponostavlja delo, ampak moramo biti pozorni, ker ti multinacionalke pogosto izkoriščajo množične podatke, big data za pretirano racionalizacijo potem naprej potrebujemo tudi politiko, ki je dobra za okolje, biotsko raznovrstnost in za podnebje. Naprimer, tukaj gre za prepoved drevanja na tranih travinjah um, in pa eh, drugačno roditev pri kolobarjenju. Tako bi lahko izboljšali biotsko raznovrstnost. Za regulacijo trga, za določitvijo zgornjih meja, za neposredna plačila, bomo marsikaj prevečevali tudi v prvem stebru in tako bomo dosegli drugačno ravnoteže, torej uprit drugega stebra na um, škodo prvega stebra v določeni meri. Potem pa še par stvari. Podpiramo tehnično inovativnost eh, ter pa socialno inovativnost pri uh, preoblikovanju sistemov v smeri trajnosti. Prav tako želimo spodbuditi bioproizvode ter pa lokalne proizvode, seveda potem tudi želimo diversificirano proizvodno na podeželju. Prav tako moramo diversificirati tudi točke vstopa na podeželje v vseh evropskih politikah, to je že premenil tudi naš predsednik. Glejte, um, SKP ni zadosti za širšo politiko pomoči podeželju. To smo ugotovili že v preteklosti, torej ni zadosti splošne pomoči za podeželje Evropi. Zato potrebujemo drugačno proračunsko ravnoteže v strukturnih skladih, tako da bomo dali več podeželju, potrebujemo več sinergij, ter pa več denarja, ter pa večjo ponastavitev um, uporabe nekaterih evropskih skladov za podeželje. Potem naprej um, potrebujemo ne samo urbano agendo, pa tudi podeželsko agendo, tako da bomo izboljšali doslednost med teritorijalnimi cilji Evropske unije. In še nekaj za konec to, kar bomo storili za SKP, bo potem tudi pokazalo, kaj bomo želeli za prihodnost Evrope na splošno. Potrebujemo pravično, trajnostno in solidarnostno SKP. To bo možno storiti samo, če bo tudi Evropa razplošno trajnostna in pa solidarna. Torej, um, izzivi so velike in upam, da jim bomo kos uh, sprejeti, moramo prave odločitve. Hvala. Hvala lepa. Z mikrofon za predsednika. V redu. Hvala. Torej, odličen povzetek. In ponovno smo pri sporočilu komisije z 29. novembra. Evropska unija želi promovirati in pa zaščititi nekatere vrednote. Te vrednote moramo tudi odraziti, praviti te prednostne naloge. Te prioritete vključuje tudi podarek na pomenu regije. Regije potrebujejo svoje, bolj primerne rešitve, tako da se upošteva tudi specifične vrednote in tako lahko najbolje izkoristimo potencial regij. Tukaj treba upoštevati različne specifičnosti, ne vem, kulturne, um, kmetijske, podnebne specifičnosti. Torej, ta predstavnikoma, da sta prišla k nam, da lahko razpuno kmetijsko politiko. Vsi želimo okrepiti družine, ki se ukvarjajo z malimi in srednje velikimi gospodarstvi. Izboljšati želimo okoliščine za ta gospodarstva in jih usmeriti v prihodnost. Pomembno je, da damo v ospredje pridelavo zdravih živil, čeprav včasih to področje zapostavljanje. Omenili smo tudi večletni finančni okvir. Upam, da lahko tukaj potrdimo, da bodo proračunska sredstva za kmetijstvo skrčena. To nas žalosti oblasti, moramo okrepiti proračun, kaj ti prepričana sem, da gre tukaj za dosti več kot kmetijsko, da je javnost in pridelovanje živil, gre tudi za življensko okolje v, pod, na podeželju, gre za vaške skupnosti, gre za medčloveške odnose, ki še vedno veljajo in na podeželju med tem, ko smo jih v mestih že izgubili. Čakajo nas veliki izzivi in zelo sem vesela, da bomo pred seboj v tem lepo letu. Strinjam se z, z tem, kar smo že slišali. Treba trendom nadaljevali. Bomo na koncu imeli samo kmetije, vendar pa kmetov ne bo vprašanje, s katerim se ukvarjamo, je tudi vprašanje varstva okolja. Če si pogledate, kakšna je izguba biotske raznovrstnosti, kako zelo hitra poteka industrializacija kmetijskih zemlišč, se nam to ne zdi prav. In to je omenila tudi komisija v svoji komunikaciji. Komisija je tukaj um, navedla ogromno praznih floskul, govorila je o decentralizaciji, organizaciji, kaj pa to konkretno pomeni, pa ne vemo. Zato nestrpno pričakujemo to, kar bo predstavil komisar Hogan kajti opažamo, da skupna kmetijska politika razpada in da gre bolj za nacionalne politike. Tega ne smemo dopustiti. Treba je skupaj razvijati skupno kmetijsko politiko. Čeprav bomo dali več možnosti odločanja državam, članicam. radi bi eh, videli, da se komisija bolj ukvarja s pogajanji v zvezi s kmetijstvom. Do sedaj ni bilo nobenih konkretnih ukrepov. Vedno več govorimo o kmetijskih trgih v drugih državah, treba je spodbujati izvoz, vendar pa ne govorimo o zelo slabem stanju struktur tukaj v Evropi. Okay. No, ampak vseeno moram to razlike. SKP ni samo neka skleda z denarjem, sveda gre za proračun, ja, ampak moramo reči, da smo tukaj vsi različni, ne samo kot države, narodi, ampak tudi kot regije, že med regijami velikosti, to je naš moto, to si moramo zapomniti. Se pravi, čujem za to komentar, ampak res. To je pomembno povedati. Francija, Finska, Poljska, to so različne sisteme. In sploh ne bi šel. Seveda lahko verjameš v čudovit svet, kjer vse čudovito deluje. Torej, tukaj se je plačilo hrane in se potem prilagodi glede na delavca v kmetijstvu. To se lepo sliši. Ampak kako boš to določil? kmet lahko reče, ja, gledajte, sam imam tri ščerke, dva eh, sinova, um, vsi so kmetje, torej dajte mi več, da piši. Ampak kako boš to določil? Kmet lahko reče, ja, gledajte, sam imam tri ščerke, dva eh, sinova, um, vsi so kmetje, torej dajte mi več, da na te podlage. Pa to je, ne vem, birokratska nočna mora in mislim, da to ni pametna rešitev. Potem še ena šala iz drugih držav, naprimer proizvode, ki pa imajo um, torej, določeno korist iz teh sistemov. Glede, Martin Hvasnik je predajal. Nach Studie des Papiers um, und um, möchte ich mich zuerst beim Ausschuss der Regionen bedanken. Hvala. Hvala lepa. Kot prvo odbor Rigi. Vezave tega sektorja z javnimi dobrinami. No, po našem mnenju bi morali javna sredstva namenjati samo zato, da se izbezave tega sektorja z javnimi dobrinami. No, po našem mnenju bi morali javna sredstva namenjati samo zato, da se izbezave, pa porabimo subvencije za podporo sistemom, ki naprimer krepijo, spodbujajo podnebne spremembe in jih še poslabšujejo. Pesticidi, naprimer, obstaja nedavna nemška študija, ki pravi, 70 odstotkov pa je tudi mislite na okoljske posledice. Radih. Po 2020 se mora najprej sotočiti na to, da bodo imeli kmetje boljšo pogajalsko izhodišče na trgu, tako da bo um, več kmetij za kmetijske sklade, to ne bo šlo na škodo neposrednih plačil. Države članice potrebujejo večje uh, elemente subsidijarnosti pri prenosu iz uh, prvega v drugi stebr in javne mehanizme ter tudi ustrezno obravnavati nihanja cen. To je nujno, da, če želimo, da bo kmetijstvo privlačno za um, gore masla. Sedaj, po drugi strani pa je res, da um, moramo um, stvari ustrezno urediti, ampak ne s preveč birokracije. To potem kontraproduktivno sporozumi s tretjimi državami. Hvala lepa za pozornost in računam na dodatno odlično sodelovanje med našim odborom ter pa Evropskim parlamentom pri tem pomembnem vprašanju. Uno Petersen. Hvala, Petersen. Hvala. Vedno več je deregulacije in potem je tudi vedno večja koncentracija tega sektora. To ima potem, da se da lahko sprejemo bolj zelene ukrepe. Zato potrebujemo dejansko reformo SKP. Reformo, ki bo omogočila možnosti za trajnostni razvoj, ki bo omogočila pozitivne prakse za podnebje in okole. Prav tako potrebujemo bolj regionalen pa lokalen pristop. No, torej, to predlaga tudi odbor regije. Um, in potrebujemo več fleksibilnosti, tako da bodo ukrepi takšni, da so prilagojeni na dejanske socioekonomske pogoje. Lokalne programe skupnosti morajo imeti možnost, da uveljavijo najbolj prilagojene, ustrezne ukrepe. Sam menim, da so potrošniki postali, postali vedno bolj zahtevni, želijo zdrave, lokalne proizvode, bioproizvode, želijo vedeti, kaj jejo naša evropska politika mora biti močna, šele tako lahko zagotovimo dejansko varnost pri prehrani za naše potrošnike. Hvala. Najlepša hvala, gospe in gospodje. Sedajna oblika SKP tudi več ukrepov za spodbujanje inovacij in varstva okolja. Drugič, potrebujemo enaka pravila v celotni Evropski uniji. Moramo zagotoviti v kmetijskem stek, sektorju preko podjetništva in odgovornega kmetovanja. Razvoj pa je zelo počasen, potrebujemo več naložb v inovacije. Treba je ohraniti enaka pravila za vse in proračun. Vse to je potrebno za to, da smo kos našim izzivom treba je olajšati možnost dostopa, morajo zaprositi za finančno podporo. Sofinanciranje je zelo težavno dostopiti o poenostavitvi in o sorazmernosti znotraj. pripravil sem svoje lastno samoinicijativno poročilo o posodabljanju staja za mestnimi območji. Do tega je prišlo zaradi hitrega razvoja velikih mest in kapitala med tem, ko se podeželja še naprej trudijo za to, da bi zagotovili dovolj priložnosti za mlade. Istočasno upam, da bo e, pobuda komisije o pametnih vaseh pomenila korak naprej za to, da bo podeželje postalo okolje, kjer bo prijetno živeti. Evropska komisija ni pokazala dovolj prizadevan v prejšnjih pobudah Evropsko agendo za podeželje. Nismo si zastali dovolj velikopoteznih, konkretnih ciljev. Treba je zagotoviti, da dobimo dovolj posovil za kmete, živih storitev. Treba si je še bolj za, prizadevati za to, da bi dobili dovolj zmogljivo internetno infrastrukturo povsod po živih storitev. Treba si je še bolj za, prizadevati za to, da bi dobili dovolj zmogljivo internetno infrastrukturo povsod po celotni Evropski uniji. Potrebujemo hitro in zmogljivo internetno infrastrukturo povsod, tudi na podeželju. Potrebujemo široko pasovni internet na podeželju, zato da zagotovimo hitrejši razvoj manjših, da podeželje ne da bo tekmovalo z mesti, ampak da bo prišlo do sodelovanja med obema, med pametnimi mesti in vasmi in da si bodo med seboj pomagali in se podpirali. Podeželje ne sme obstati samo zato, da proizvaja Hrist to pobudo. Treba je zagotoviti, da se izpolni potencial podeželja. V nekaterih eh, primerjih že imamo javna naročila, ki gredo v to smer. In še zadnja točka, tri. Z našimi izkušnjami lahko napredujemo na tem področju v korist eh, našega podeželja. Upam, da bo do tega prišlo čim prej. Hvala lepa, gospod Banašek. Šanovni poslovje, drodze kolega. Gospe in gospodje, spoštovani poslanci in predstavniki odbora regiji Nekosoka, najprej bi se rad zahvalil vsem v imenu koordinatorjev, da smo opazili večji povdarek na področju prožnosti v komunikaciji komisije. Politike so preveč specifične in niso primerne za vse okoliščine, ki se med seboj razlikujejo. Obstaja veliko razlik na področju kmetijstva in SKP bi morala igrati vlogo nadzornika, ne sme pa um, državam članicam zapovedati, kaj morajo storiti. Poleg tega je treba zagotoviti strukturo dveh stebrov znotraj SKP in glede tega se s komisijo. Iz stebrov v obe smeri ne sme priti samo do ene smernega prenosa. In še za konec rad bi ponovil, da ne smemo preveč komplicirati SKP-ja, če bo SKP bolj enostavna, bo bolj učinkovita. Hvala lepa. Sedaj bom stroži kot pri naših gostih. Gospod Rob. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik. Prisluhnil kolegama iz odbora regij in ekosoka. Zelo me zanima vaše delo. Najlepša hvala, da ste prišli, da ste pri predstavili vaše mnenje in predloge. Vidimo, da se glede več vprašanj 2020, ki bi zauzela vse naše cilje. Zelo sem hvaležen, da ste povdariti, da se mladi odvračajo od kmetijstva. Vsi vemo, kaj je treba storiti, vendar pa moramo začeti. Treba je premišljati tudi o obdobju po letu 2020. Države članice imajo že več kot 50 odstotkov pravice o odločanju uporabe sredstev. Upam, da se bodo sredstva upravila v korist regiji, glede na to, da se okoliščine razlikujejo v različnih državah članicah Evropske unije. Gospod predsednik je dejal, da se ne posvečamo dovolj tistim regijam, ki jih zaostajajo in s tem se strinjam. Vrednost lastnine je dosti manjša v teh regijah in te regije se komaj preživljajo. Rad bi vas podbudil tudi k sodelovanju. Sodelovati je treba znotraj kmetijskega sektorja. Pomembno je tudi zagotovimo pravično verigo plačil. Velikokrat kmetijski sektor dobiva samo ostanke, Plačila so tako majhna, da kmetijski sektor enostavno životari, ni pa uspešen. Mora bi, morali bi uporabiti tukaj načelo krajših, veri neposredno v roke kmetov. Najlepša hvala. Razprava se mi zdi zelo zanimiva. Ravno prihajam iz odbora za regionalni razvoj, kjer eh, smo videli, da predstavniki lokalnih in regionalnih Ne smemo dopustiti, da mladi nimajo možnosti za zaslužek. Tudi v Evropi uh, imamo veliko kmetov, ki zaslužijo kar veliko. In zato bi radi vedeli, eh, dejali, da 55 eh, let kmetijstva nekaj pomeni v Evropi. Ni res, da bi vse bilo za nič in propadlo. Treba je premisliti o tem, kako bi lahko stvari izboljšali, kako bi lahko to naprej razvijali. V prvem stebru imamo zagotovo potrebe po izboljšavi. Treba je treba pogledati, kako bi lahko okrepili družine, ki se okvarjajo eh, s kmetijstvom, kako bi lahko. Strinjam se z odborom regi, glede tega, da potrebujemo tudi močan drugi steber. Potrebujemo zagotavljati je treba zagotoviti tudi pozitivno perspektivo za življenje na podeželju. Tukaj je treba ukrepiti, ukrepati in eh, vedno znova naletimo na to, da imamo manj sredstev za roke aktivnih kmetov in mogoče bi lahko ugotovili način, kako bi lahko izboljšali učinkovitost teh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 krok iz Dohe se zdi danes čisto neprimeren, um, glede sprejeti bolj inovativne pristope. Kot pravite, moramo začeti s pravo reformo, z drzno, ambiciozno reformo. Torej, um, za obdobje 2026. Prav tako ste imeli, kot pravite, da je res velik izziv to, da bomo zagotovili ustrezne prihodke za kmete, sploh za mlade kmete. Kaj ti gledajte, ne bo trajnostnega kmetijstva, če ne bomo imeli mladih in novih kmetov. Sedaj potem ne bi potrebovali drugih stvari, ampak gledajte, pri mlečni krizi smo gotovili, da sam trg ni učinkovit. Zato potrebujemo tudi ustrezne predpise in pa regulacijo. Prav zato, kot nekateri pravijo, um, potrebujemo predpise in pa regulacijo. Prav zato, kot nekateri pravijo, um, potrebujemo več. Mislim, da potrebujemo nove pristope um, torej ciklične pohodbe in pa še kaj drugega. In prav zato mislim, da um, je prav, da nadgradimo vaše prestope, torej zanesljiv uh, prihodek, potem upoštevanje okolja in podobno. Mislim, da um, je prav, da nadgradimo vaše prestope, torej zanesljiv uh, prihodek, potem upoštevanje okolja in podobno. Ja, v krajih, kjer nimajo dostopa do bolnišnic ali do šol, nalja. Ja v krajih, kjer nimajo dostopa do bolnišnic ali do šol. Najlepša osnova za naše preživetje. Če ste danes jedli, se morate za to zahvaliti kmetu. Na so bi lahko dobili 11 milijonov evrov dobrega, ne samo na podeželju, ampak tudi v mestih za lokalne radijske postaje, frizerstva, brivce, za vsakogar. Kaj pa smo storili in tako smo se odločili na Irskem, ne v Evropi. Zelo sem skeptičen do tega, kar se dogaja v Evropski uniji, vendar na Evro smo to dali Rerju Goodmanu in njegovim prijateljem. Če želimo to spremeniti, bomo morali sprejeti politično odločitev glede tega. Gre za ljudi, ki se vozijo s privatnimi letali ali gre za tiste, ki denar resnično potrebujejo. Sam ver rokah v tem primeru. Hvala. Bogovič. Gospod Bogovič. Hvala za besedo. Eh, hvala tudi za to sodelovanje. Mislim, da je zelo pomembno, da vsi tri, vsa tri telesa, tako odbora regije kot ekosocialnega sveta, ki se ukvarja s kmetijstvom, sedimo skupaj in vidimo, da imamo podobne ideje. Eh, ključno je zapisano v tem poročilu v točki tri dva da <clears throat> moramo poskrbeti boljše življenje na podeželju in vidimo da imamo podobne ideje. Eh, ključno je zapisano v tem poročilu v točki tri dva da <clears throat> moramo poskrbeti boljše življenje na podeželju in da to mora biti ključna prioriteta. Eh, vemo da je kmetijstvo osnovna dejavnost kot je kolega flanagan dejal za to da pridelamo dovolj hrane poleg tega pa moramo ustvariti to sobivanje tako z našimi sovaščani, se pravi spremljivost kmetijstva, hkrati pa tudi imeti primern odnos do okolja in živostemske storitve, kaj je potrebno še dodati, pa dodajemo. Kaj je ključno, kot je zapisano tudi to noter? Najprej zagotoviti dovolj sredstev v okviru evropskega proračuna, potem pa pravična delitev. Delim zopet mnenje gospodom Fleniganom, delitev veliki mali na eni strani ali pa tudi pravična delitev med državami in tu nas čaka zelo veliki izziv podoben izziv ali pa še večji je pa pravična delitev prihodka v prehranski verigi. kar se tiče kmetijstva eh, <clears throat> se tudi sam zavedam da bo tistih kmetov ki bodo proizvajali osnovne produkte in zadovoljili iz leta v leto manj kajti tehnologije napredujejo storilnost se povečuje zato je potrebna ta diversifikacija in pa izgradnja najprej osnovne infrastrukture na podeželju kot je bilo rečeno pa vse do konca do, do širokih poslovnih povezav ki omogočajo sodobne prijeme tudi na področju trženja na področju eh, skrbi za starejše in podobno decentralizacija poklicev in pa delovnih mest na podeželje ni potrebno da je skrb za starejše samo v urbanih eh, središčih mislim da lahko za to lahko odlična dopolnilna dejavnost na kmetiji pa tudi v zdravstvu v energetiki se pa upoštevanje tudi različnih situacij v državah iz katerih prihajamo Pan posovnik. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil odboru regiji za zelo zanimivo poročilo. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil razlikam med eh, podeželjem in mesti. Če bi govorili o mesti, bi tudi med njimi videli veliko razlike. Ne želim biti nevljuden, vendar pa sem opazil, da imamo tukaj seznam želja. In to me spominja na čas, ko nismo sodelovali v postopku soodločanja. Zato moramo biti realistični, ker vsega ne bomo dosegli. Danes zjutraj smo govorili o tem, če je kmetijstvo poklic ali veščina. Če ne bomo imeli kmetijsk energetskega sektorja, ki bi bil dobičkonosen in ki bi deloval, potem ne bomo dobili takšnega življenja na podeželju, ki bi pritegnil ljudi, ki želijo boljšega življenja, ki želijo živeti udobno življenje. In to se sedaj dogaja. Tukaj bi lahko, danes že ste govorili o prihodnosti skupne kmetijske politike in današnje odločitve bodo vplivali na to, kakšna bo prihodnost kmetijstva in kmetijske politike. Imeli bomo zelo živahno razpravo glede tega. In zanima me, kaj menijo kolegi s koktelom eh, pesticidom, vendar pa ne govorijo o razvoju tehnologije in o različnih eh, drugih politikah. V odstavku 61 govorijo o javnih pogodbah in o možnostih za zagotavljanje oskrbe s hrano. Seveda si želimo lokalne oskrbe vendar pa Markomisija tukaj meni, da bi to morali določiti z evropsko zakonodajo. Gospa Petir. Mi članovima odbora. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila članom odbora regij za prispevek. Zelo dobro je, da sedaj v tem trenutku govorimo o prihodnosti skupne kmetijske zato, da skupaj zagotovimo, da bo kmetijstvo bolj učinkovito v prihodnosti. Ko govorimo o stabilnosti C, konkurenci, o neplačilih, potem vidimo, da nismo sprejeli vseh potrebnih ukrepov, ki zaposlujejo tudi same sebe, svoje družinske člane in tako dalje. Imamo 22 milijonov delovnih mest, ki so jih ustvarili kmetje. Zato je ta sektor za Evropsko unijo zelo pomemben. To se v odnosti bolj enostavna, da bo manj obremenjena in da bodo plačila bolj pravična da bodo prednost dobila majhna gospodarstva, ne pa veliki konglomerati in korporacije. Življenje na podeželju, ki bo in da bodo te regije dinamične, potem moramo sprejeti dovolj ukrepov za pomoč mladim kmetom. Ko govorimo o podeželju. Najlepša hvala. Nekaj odzival na pripombe kolegov. Najlepša hvala. Nekaj odzival na pripombe kolegov. Znotraj držav članic to moramo upoštevati. Posvečati moramo pozornost tudi ponovnem ukrepu. Strinjamo se s temi načeli, seveda to moramo povdarjati, na to pa se moramo navezati tudi na vizijo SKP, tudi na regionalni ali glede zaposlitev. Tukaj moramo upoštevati nekatere različne situacije, stvari niso tako enostavne. Pomoč moramo torej proizvodov, ki niso škodljivi za okolje. In to je treba izvajati tudi na regionalni ravni. Regije imajo. Nisem mnenja, da je poročilo odbora regij, ki ga je podprla velika večina članov, še sindikatov, kmetijskih združenj in drugih. Erik je prav tako to že omenil. Gre za podpirati moramo zaposlovanje v kmetijskem sektorju. Prav tako se moramo zavedati tega, da v današnjem kmetijskem modelu prihaja povezovati razvoj podeželja in kmetijstvo. Moramo poskrbeti za poštevati tudi v prihodnosti skupne kmetijske politike. Na to pa zdrave in pa okolje. Če bomo nadaljevali s trenutnim kmetijski, kmetijski proizvodni. Imajo določene pomisleke, ki so vedno bolj pomembni za celotno Evropo. Na to pa še mednarodni trgovski sektor. To ne bo več vzdržno, ne bomo mogli več poskrbeti za celotno našo proizvodnjo. Nekatere stvari je treba spremeniti, prav gotovo tudi. Well, uh, chairman, Gospod eh, predsednik, rad bi se vam zahvalil za vse prispevke. Mm, zelo smo zadovoljni, da se upošteva naše mnenje v vaših poročilih. Ukvarjamo se z enakimi vprašanji kot tudi vi tukaj v odboru za kmetijstvo. Upam, da bomo še naprej dobro sodelovali v prihodnosti. Zelo sem vesel da predsednik Sikirski sodeluje um, z našim odborom in upam, da bo tako tudi v prihodnosti. Najlepša hvala za vaše prispevke, za mnenje. Najlepša hvala. Spoštovane kolegice in kolegi, jasno je, da je to tema. Bom tudi sporočilo komisije, čakamo tudi na proračun in tako dalje. GDA gre bo že maja oblikoval tudi nov zakonodajni predlog. O številnih stvarih se bomo torej pogovarjali, veliko materijala bomo imeli za nadaljne razprave. Delo, ki ga upravljate tudi posamezni člani na regionalni ravni in na ravni regionalnih uprav. Regije in lokalne oblasti so namreč najbližje temu, kar se v praksi dogaja na terenu in kmete se prav gotovo prvi obrnejo na vas, ko se soočajo z omenjenimi izzivi. Vse člane odbora oziroma obeh odborov prosim, da okrepite sodelovanje z regijama, regijami v svojih okrožjih. Poprašajte ljudi na terenu, kaj se dogaja. Gospod Juncker, je pred nedavnim naznanil financiranje kmetijstva in pa določene ukrepe, ki so zaskrbljujoči. Seveda so odpravili nekatere težave glede financiranja SKP in razporedijo. Potrebujemo nove vire. Najlepša hvala še enkrat vsem za to razpravo. In zdaj smo pri drugem delu današnjega razpravo sestanka. Lepo pozdravljam člane Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Brian iz skupine 3 je bil poročevalec pri mnenju, ki je bilo sprejeto glede morebitnega preoblikovanja SKP. Prosim predvsem gospoda Briana, da se mi pridruži na tej strani umizja. Čakajo na tudi prispevki in pa proizvodni prehrane. Z nami bo tudi Peter Šmit iz skupine Delojemalcev. On pa bo poročevalec pri prispevku civilne družbe k celoviti kmetijski in prehranski politiki. Pozdravljam tudi gospoda Brandon Burnsa, ki je predsednik sekcije NATO. Dobrodošli. Na to boste imeli besedo uspa. Braska in gospod Šmit vsak po tri minute. Predstavili bodo svoja mnenja. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala za vabilo, da ste povabili ekonomsko-socialni odbor, da nagovori, imam pašnike, sem živinorejec, dobro torej razumem, kako SKP deluje na terenu. To mnenje smo obmenimo, da kakršnokoli preoblikovanje ali pa posodobljanje SKP mora slediti osrednjim načelom. Zaščititi moramo torej evropski model, mest je odvisnih od kmetijstva in 500 milijonov evropskih državljan si želijo trajnostne prehrane. Ekosok podpira ohranjanje za regeneracijo in pa dosegati cilje tako da bomo lahko podprli tudi ranljive regije in sektore ter ohranjali plev združenih narodov. Upoštevati moramo tudi dogovore, kot je pariški sporazum, obenem samo pivni kmet bi moral v večletnem programu delovati v smislu omogočanja javnega dobra na področju okoljske zaščite, bolje ukrepi oziroma meritev ozelenitve je preveč preskriptivno. Zagotoviti je treba več fleksibilnosti na ravni držav članice. Začititi moramo vodne tokove, biotsko raznolikost. Na ta način bomo zagotovili boljšo zaščito okolja in to bo tudi manj stalo naše kmete. Predlagamo vezana plačila za ranljive sektore in regije, zato da ne bi prišlo do zapuščanja področje problematika se je pojavila v Španiji, na Irskem, posode zapuščanje zemlišč. Mislim, da moramo zagotoviti vezana plačila, če želimo ohraniti, zagotoviti javno dobro delovanje kmetijskega sektorja. Uporabljati moramo tudi sodobno tehnologijo v namene po načeju inšpekcije. Pride do plačil za zamudo v naslednjem letu in to lahko povzroča zelo velike težave. Treba je zagotoviti tudi fitosanitarne, sanitarne ukrepe in zaščitne ukrepe. Prv, poskrbeti je treba za formalno konvergenco med vzhodom in zahodom, začititi moramo vlogo kmetov znotraj samih trgov. Ne moremo tam popuščati, potrebujemo enake pogoje za vse kmete, to je zelo pomembno. Zagotoviti moramo tudi ustrezno ravnovesje v smislu zaščite delovnih mest. Hvala, gospod predsednik. Lepo se zahvaljujem članom in članicam Evropskega parlamenta. Spoštovani gospe in gospode, veliko čast mi je, da sem danes lahko z vami. Zdaj že na nas, ampak tudi tisto leto, ko nam bo uspelo te izzive premagati, premustiti in ko bomo lahko pripravili najboljša mož, možna mnenja. Na osnovi tega dokumenta bomo nadaljevali s delom. Navezali se bomo tudi na vse to, kar je povedal kolega Brian, tiste najbolj pozitivne od kmetijstva. 7 milijonov kmetijskih gospodarstv poskrbi za proizvodnjo hrane. Ne smemo se ozirati le na velikost kmetijskega gospodarstva. Najprej sam primer. 48 odstotkov kmetijskih gospodarstv je pravzaprav površin in prejemajo 22 odstotkov kmetijskih gospodarstv podpore, se pravi proračunskih sredstev, približno šestih odstotkov. Zagotoviti moramo torej dobre pogoje za vse kategorije in oblike kmetij. V sporočilu komisije je zelo dobro navedeno, citiram, enakopravnost med državami članicami ter enakopravnost med velikimi in majhnimi, med vzhodom in zahodom ter severom in jugom. Sama bi sem vključila še med starejšimi in mlajšimi. Torej, to ravnoteže je treba poiskati. Enakopravnost je treba zagotoviti. Odprti bomo za nadalje. Res je, da ena politika ne bo rešila vseh težav. SKP je le eden izmed političnih sklepov na ravni EU, vendar vsak politični sklop Evropske unije je povezan tudi s kmetijskim sektorem. Gre torej za prav. Najlepša hvala za vašo pozornost. Upam, da bo nova ali pa prenovljena politika dobra osnova za nadaljne delo. Hvala. Najlepša hvala, druge skupine, delodajalce. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala za vabilo, <clears throat> da lahko tukaj razpravljamo o našem stališču. V ekosoku sem eh, pristojen za področje trajnostnosti in varnosti živil in oskrbe živili osredotočam se predvsem na trajnostni vedik. Naše načelo je, da imamo sistem pri živilih, ki mora funkcionirati. Najprej se treba vprašati, če imamo takšen sistem. Mi smo mnenja, da ta obstaja, vendar pa ni vse obsegajoč. Imamo sisteme v Evropi, ki so sestavljeni iz različnih akterjev, vendar pa nimamo skupnega pristopa. Nekateri kolegi so že omenili, da to potrebujemo. Če si pogledate situacije, potem ugotovimo, da je to področje zelo razdrobljeno v Evropi. Pripravili smo mnenje, kjer smo ugotovili, da imamo šest generalnih direktor direktoratov, ki so pristojni za varnost živil. Zato potrebujemo obsežen pristop, ki bi zaobjemal vse. Zato smo sestavili celotno strukturo z več stebri, gre za pravi tempelj in vsak stebr predstavlja skupno kmetijsko politiko. En stebr predstavlja uravnotežen razvoj podeželja, potem imamo tudi vprašanje trajnostnega ravnanja z živili in proizvodnjo živil. In potem imamo tudi vprašanje varstva okolja, k temu spada tudi izobraževanje, trgovina in pa transport. Zato je v tem okviru treba doseči visoko stopnjo sodelovanja. Pri tem templu pa je najpomembnejše opnice razvile vsaka svoj sistem, bi imeli 28 različnih označa, označb. V Franciji sedaj to uvajajo, vendar pa ne OZN se že nekaj desetletij ukvarja s prehrano, imamo več različnih pristopov, imamo trajnost OZN se že nekaj desetletij ukvarja s prehrano, imamo več različnih pristopov, imamo trajnost, kjer eh, sodelujejo strokovnjaki za prehrano in živila, ki pripravljajo predloge. Zato mislim, da ima živil preniske. Veliko je namreč narobe zaradi preniskih cen. Prejšnji teden smo živil ne znamo ceniti dovolj, zato potrebujemo obsežno živilsko politiko za naše. Dobro dan. Ne bom se loteval vidikov, ki so jih že omenili strokovnjaki ob meni, bi pa želel podariti še nekaj drugih vprašanj. Bistveno je tudi to, kar se dogaja v gorskih območjih, v otoških regijah in tako dalje. Sam sem podjetnik, ki opravlja poslovne dejavnosti v več podeželskih območjih in mislim, da je SKP bistvenega pomena za delovanje gospodarstva na podeželju. Že odkar sem predsednik sekcije NAT, se ukvarjamo z vprašanjem kakovostne hrane iz trajnostnih virov. Da je to preveč poceni. Neverjetno pa je, mladi danes ne bodo sprejeli. Pojavlja se torej vprašanje, zakaj ne živi več mladih v podeželskih območjih. Povedal vam bom, kaj so mi povedali po sestanku na ekonomsko-socialnem odboru, ko smo se pogovarjali z mladimi diplomati. Eden od njih, oziroma ena od njih v svojem območju in rekla je ne. Citiram jo, dejala je, zakaj bi si želela živeti v podeželskem območju, če bom tam ekonomsko in socialno prikrajšana. To je konkreten argument, tega ne moremo spodbijati širokopasovne povezave ne delajo cenom. In to so tiste vprašanje, s katerim se kar naprej ukvarjamo. Tudi to vprašanje, kaj bomo storili za našo delovno silo. Sam delujem tudi na področju gospodarstva, eno od mojih poslovnih dejavnosti je neposredno vezana na to. Naša oprema stroje, veliko je majhnih podjetij tam na terenu, ki sekajo drevesa, ki zaposlujejo, ponujajo delovna mesta v podeželskih območjih, ampak tam ni nobene delovne sile. Seveda je kmetijstvo vedno bolj intenzivno zaradi boljše tehnologije, boljše poskrbel za upravljanje te dejavnosti. Zelo malo, sploh ne bomo več imeli ljudi, ki bi upravljali s temi stroje. Ne bomo izgubljali delovnih mest le na podeželju, ampak tudi v urbanih območjih, pa tudi druge vzdolž te verige. Določena cena in kar naprej se torej sprašujemo, zakaj so podeželska območja, periferna območja pomembna. Je pa jasno, zakaj. Govorili smo naprimer za veterinarko, govorili smo za arhitektom, ki mi je povedal, ne morem zaposliti, usposabljati mladega pripravnika. Zakaj ne? Zato, ker mora pripravnik potovati v šolo en dan. Torej, na tak način ne moremo zagotoviti ustreznega usposabljanja na podeželju. Ta, vprašujemo se, kaj ne bi s tem, bojimo se pa lahko le tega, kar se bo na koncu zgodilo. Morda dobro razume to problematiko, ampak tudi implikacije so veliko širše, kot si morda mislimo. Najlepša hvala. Zdaj pa se začenja. Izvolite. Najlepša hvala. Morda bom ukradel nekaj žarometa gospodu Agnew, eh, oziroma prihodku kmeta. Po drugi strani pa tudi tem, kakšne so pričakovane glede njega in glede doseganja okoljskih zahtev. Tudi to nekaj stane. Prevelika, da bodo enostavno kmeti poskrbeli za to, da se bodo te emisije zmanjšale. In kaj moram storiti za to, da bom dobil plačilo iz prvega stebra? Zmanjšati moram recimo hlad, tukaj bo manj kmetovanja, potem moram zmanjšati tudi emisije CO2. Kako naj to storim? Ne smem toliko uporabljati traktorjev in strojev. Zmanjšam na ta način kmetijske dejavnosti. In obenem ne smem več sekati dreves za gorivo, kar sem vedno počel. Potem moram zmanjšati tudi emisijo metana. Kako to naredim v praksi? Manj ovci imam, manj živinoreje. Potem moram zmanjšati tudi dušikov oksid in te emisije. Kako to storim? Posadim manj stročnic. Tudi to pomeni manj kmetovanja. Kako zmanjšam stopnjo ozona? Kdo ve? Vse te emisije, ki jih moram zmanjšati, to pravzaprav pomeni, da morda sploh ne bom imel več nobenega prihodka. Ali ste dobro razmislili o tem? Hvala. Gospod Flanagan. Eh, Zelo zanimiva razprava. Strinjam se s tem, kar je povedal govornik pred menoj. Res je škoda, da toliko visoko usposobljeni ljudje, ljudje, ki so dobro plačani, ne morejo sodelovati pri tej razpravi, tisti, ki so ravno dobro plačani. In to je ironično, sploh glede na to, koliko skeptikov je tukaj glede prihodnosti Evropske unije, glede okolja, glede kmetijstva. Tisti, ki podpirajo Evropsko kmetijstvo, pravzaprav sploh ne sodijo tukaj. Med pogajanji glede zadnje SKP, o tem smo se pogovarjali tako na Irskem, po celotni Evropski uniji, pogovarjali smo se o tem z majhnimi kmetijskimi gospodarstvi, z številnimi ljudmi. In takrat smo govorili o tem, da treba počakati na drugi stebr. In argument je bil takrat, da je dobro imeti vsaj nekaj v rokah, bolje kot nič. Zdaj pa nimamo čisto ničesar. Na rojstnodnevni zabavi imamo le toliko in toliko torte in če eden od otrok na rojstnodnevni zabavi poje pet kosov od vseh osmih kosov torte, seveda ostali, ki so se odeležili te zabave, ne dobijo pravičnega deleža. Ampak, če bodo odločitev glede tega, kdo bo dobil največ te rojstnodnevne torte, sprejemali tisti, ki vedno dobijo največ, potem mislim, da je to problematično. Če si želimo, da bi SKP delovala, moramo tudi omejiti na ustrezni ravni. Predlagam maksimum 20 tisoč evrov. Za nekatere to morda pomeni veliko denarja, za številne kmete, ki dobijo le 3040 evrov, pa bi bilo to relativno gledano res velika vsota, to bi jim precej pomagalo. Doma pravimo, da se pas ne more odločati glede velikosti svojega obroka, vemo, kaj se bo zgodilo, pa zbojedel, dokler mu ne bo počil želodec. In tukaj gre za podobno situacijo, očitno nismo dovolj razumni, da bi se znali ustaviti tam, kjer je treba. Imam tudi vprašanje za gospoda Briana. Kako boste lahko v naslednjih pogajanjih nekakšen nepristranski sogovornik, ko ste dobili leto 2016 55 tisoč evrov in celo več. Toliko sredstev ne dobi vsak. Kako se torej lahko pogajamo glede novega SKP-ja s tistimi, ki že tako ali tako dobivajo največji delež? In kako lahko pričakujemo, da bodo ljudje, kot ste vi, poskrbeli za ustrezno porazdelitev sredstev, če boste vi v tem primeru tisti, ki boste kaj izgubili, ne pa tistih 11 milijonov, ki uh, niso dobili teh sredstev. Vsaj so bila vsa sredstva poslana v vaš žep za vas bo bolje, če se bo ohranil status quo, slabše pa, če se bodo stvari spremenile. Kako lahko tukaj utemeljite vaše stališče? Pa. Ače, ker bomo spet. Rope. Hvala, predsednik. Rad bi se zahvalil članom Ekosoka, da so prišli sem. da ste predstavili svoje mnenja. Vaše mnenja so pomembna. Predlogi komisije in pa naše stališče se moramo medsebojno povezati in usklevati. Prav tako bi se odzval nekatere vaše komentarje. Slišali smo, da bodo široko poslovne povezave rešili veliko težav. To ni povzročilo kakšnih večjih premikov mislim, da je največja težava razlika med prihodkom v mestih in pa na podeželju. Če tega ne bomo rešili, bo vse skupaj ostalo problem. Ko naprimer ljudi prepeljemo tja ali druga, naprimer bolnišnico in nazaj, ampak um, to ne bo rešilo ni česar. Če želimo pritekniti ljudi na podeželje, potem jim moramo omogočiti določen prihodek. In če nekdo ugotovi, da bo raje delal vem, na Norveškem, ne pa na Polskem ali pa na času Sovjetske zveze, smo imeli železno zaveso in ni se mogel iti čez zid. Glede, če sedaj želimo enakopravno in enako vredno razvijanje Evrope, potem mora biti prihodki tudi bolj enakopravni. Tudi od nas je odvisno, kako enakopravno bo razvijanje Evrope po letu 2020. Potem pa še cene hrane seveda lahko bile više, ampak gledajte, v Litvi nič več, potreba boljšo porazporeditev po dobavni verigi. To je problem, dobavna veriga in porazporeditev. Ampak na koncu kmet skoraj, da nikoli ne dobi nič iz tega. Hvala. Hvala lepa gospodu Brajnu za pripombe. Da ste hvala, da ste prišli v ta odbor. Tudi glede Mirko Surja in kmetov v 27 ali pa 28 držav članicah Evropske unije. Takšna je dejanska realnost. Še vedno bomo na kmetov v 27 ali pa 28 držav članicah Evropske unije. Takšna je dejanska realnost. Še vedno bomo nadaljevali z bojem tudi v Braziliji čez par mesecev, torej nismo pozabili na ta boj, gospod Brian. Bi se pa navezal na to, kar pravi gospod Egnjo in pa drugi. Torej, 12 eh, milijard bo izguba zaradi brexita, eh, kot pravi gospod Juncker, torej sedaj naj bi 6 milijard vrčevali, potem 6 milijard naj bi bil danske vlade. In ne vem, gotovo bodo tudi potem kmetje predvsem na slabšem. Torej, imamo svoje težave v Združenem kraljestvu, ampak. No, gledajte, um, nobena nacionalna vlada, nobena Evropska komisija, nihče ni imel zadosti poguma, da bi začel obravnavati to vprašanje. Če v Italiji, kjerkoli že v Evropi, bo situacija ista, pa tudi po svetu. Torej, multinacionalke so premočne, sedaj diktirajo to, kaj na koncu ljudje dobijo. To so ti kmetje za denar. Prej sem govoril o mladih kmetih, gledajte, plačevati račune za posojila, ki so jih prej dobili v teh multinacionalk. Ne vem, kako bo to šlo. Tukaj ni enostavnih rešitev. Tukaj smo se če večkrat pogovarjali o mladih kmetih in tako dalje. Vedno manj, vsako leto manj. Ja, ne vem, kaj bo čez 20 let. Gotovo bo hrana dražja. Prav zato, ker ne bo nihče več tega proizvajal. Vsak dobo počne nekaj drugega, nihče ne bo več proizvajal hrane. Poslovec. A lot of the most relevant things have. No, veliko pomembnega je bilo povedanega, gospod Brian Porčevalc, hvala za odlično poročilo. Imam pa eno vprašanje. Nekje ni bilo kmetovanja, omenili ste torej družice kmetije, zadruge eh, in pa podjetja. Kaj pomeni podjetja v tem kontekstu? Kmetovanje obstaja. Ne, da bi škodovali okolju, podnebju, kot to sedaj počnemo. Torej, ne vem, sedaj lahko kmetijstvo na leve. Glejte, ne, nekdo dobi 50 tisoč, ampak glejte, če ima pravi način proizvodne, če ponudi delovna mesta, še lepo te dobi, ne vem, 30 ali pa 50 tisoč evrov. Če sploh naredijo tisto, kar je treba in če opravijo dobro delo, še lepo te dobijo denar. In še nekaj za konec. Mislim, da SKP ni tukaj zato, da tem ne moramo govoriti o evropskem kmetijstvu, ki izvaža v svet in pa da prehranjujemo svet. Ne, ravno obratno, mi v bistvu samo gospod Ekle minuta. Ja, bom pa prišel na vašo kmetijo, gospod. Ne vem sicer, kako vam je ime, ampak vi pa pridite na mojo kmetijo, če želite. In pogledajte. Večina mojega kmetovanja se sploh ne nanaša na subvencije. V bistvu, um, torej, pozvam jajca. Um, gospodarstvo, kako to storim? Thank you. Glejte, vi se zmenite, pojdite na sestanek, kakavo in imate to razpravo neki druge, ne pa tukaj. Ja, se bom še vrnil na to. Ne, to ni osebna razprava. Ne, pogledamo si raje širšo sliko. Kot prvo. Kolega Flenega nima prav tukaj so res bolj pogosto prisotni ravno evroskeptiki. Ampak gledajte, po Brexitu bo to zelo težko doseči za celotno Evropsko unijo. Govorim, nekateri so menili Britanijo, gospod Egnjo, na primer, morda vidijo okoljsko vprašanje kot problem. Ampak gledajte, obstajajo poti, da lahko se skupaj združimo in uskladimo, torej da imamo kmetijstvo, ki je, proti smo slišali, ko je govora o financiranju in pa o podpori za mlade, aktivne kmete, glede žela, potrebujemo več doslednosti in boljša povezanost. Torej, ta drugi stebr iz SKP ne bo dosegel vsega. Potrebujem. Gospod Leje, hvala. Predsednik naj vplival na EU proračun in pa SKP. Ampak gledajte, kaj je povedal predsednik Juncker pred nekaj časa. Rekel je takole. Nekatere države mislijo, da lahko samo zmanjšamo SKP in da bomo potem rešili podnebje. Ne, ne, gledajte, to je vse med seboj povezano, ni to protislove. Mislim, da moramo to poštevati tudi pri naslednje SKP. Torej, um, hvala. bo začel pri koncu. Ja, proračun seveda bo velika težava, tudi zaradi Brexita imamo to praznino. Komisar Oettinger je dejal, 50 odstotkov, torej novega denarja, 50 odstotkov privačevanja. Sedaj bomo videli, kako bo s tem še čakalo tudi nemško vlado, eh, da se naprimer skrbi za zemljo, eh, za vodo, za zemlišča. Potem imamo te različne scheme za nizkoglično gospodarstvo. Vem, da marsikaj nekaj stane sicer um, uporabljamo včasih tudi nekatere um, kemična gnojila, um, zemljo v Južnji Ameriki. To je potem velika težava. Ne vem, iz kje pride um, jo to progredno izpusti, sploh ni toliko vsem pristop. Imamo naprimer tudi na drugi strani razvojne cilje tisočletja, uh, torej trajnost potrebujemo. Pogledajte si Kitajsko, naprimer, uh, Kitajska ima 20 odstotkov prebivalstva, velike države eh, nas čakajo. Sedaj bomo imeli, ne vem, 9 milijard ali pa 11 milijard ljudi čez nekaj časa, to bo velik pritisk za celoten planet. Če bomo. Mladi kmetje, to je velik izziv. Več kolegov je predodajalo, več poslancev, problem je v prihodku, zaslužku, gospod Flanek. Um, in sam še delam, torej ne, ne zaslužite prav veliko dodatnega prihodka. Uh, in je dobil veliko sredstev iz SKP. Glede to, tukaj sploh ni čisto moje osebno mnenje, to je tudi mnenje sindikatov, delodajalcev, potrošnikov, civile družbe, vseh. In imeli smo dolge široke razprave in verjamemo v dodatno boljšo prerasporeditev v dejansko zgornje meje. Tako da se dejansko sretočimo na te standarde. Mi predlagamo naprimer 100 tisoč mejo, drugi predlagajo drugačno številko. Glede, če se tukaj sklicujemo na poprečen zaslužek in potem iz tega računamo, to je zakočila situacija, ker ti poprečen zaslužek je različen po državah, potem naprej, koga boš vključil v to, ne vem, morda imaš ženo in hčerko, koga boš potem vključil in koga ne. Sam verjamem v družinske kmetije, vsi skupaj delamo, torej sinovi s črkami, s ženami, ampak gledajte, v vzhodni Evropi je pa model drugačen. In tukaj se potem pogajamo, potem imamo tudi, naprimer, zadružne kmetije in pa podjetja, velika gospodarstva v vzhodnji Evropi. Situacije so zelo raznolike. Končno ostalo, da ne vem, 100 tisoč ali pa milijon, bomo videli. Ampak gledajte, nasplošno še vedno želimo eh, tukaj davko plačevalski denar. Zato moramo se to tudi nekaj narediti, torej doseči neko javno dobrino. Ampak zato potrebuješ tudi ustrezno um, enotno plačilo na kmetijo. Glede, pred nekaj časa, naprimer, so strani pa druge začeli z drugačnimi spremembami in um, mladi kmet, mi potrebujemo evropski model družinskih kmetij in tudi SKP mora tukaj odigrati svojo vlogo. To bi tudi pritegnilo mladi kmete. Če imam, naprimer, veliko plačilo in če, naprimer, želim dobiti boljše plačilo, ne vem, sam to lahko morda storim, ampak kako bo to mlad eh, kmet uh, dosegel. Potem pa še nekaj, seveda, ja, potrebujemo dodatno konvergenco.